So, good afternoon, everyone. In the hope that the lights will be put uh, back on. I... Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Upam, da bodo popravili luči. Nimam pojma, zakaj danes vlada tukaj tako gledališko vzdušje. Upam, da kdo popravlja razsvetljavo. Začenjamo z današnjo sejo. Če ni ugovorov, bomo sprejeli dnevni red brez sprememb. Nekaj sporočili imam za vas. Potekali bosta dve izredni seji odbora Envi eh, in sicer v Strasburu marca, v ponedeljek 12. marca od 7. Eh, ure popovdne. Glasovali bomo o poročilu Lavija, eh, preselitev sedeža Eme v sredo 14. marca od 2 do 3 ure 33 minut bomo imeli izmenjavo stališč z eh, komisarko Bjankovsko eh, o priporočilih eh, MSA. Potem v dosejih lahko najdete poročilo obiska um, um, um, v Parmi. No, potem še uh, obnuli viri energije. Prvi trialog bo potekal jutri zjutraj, poročevalec je gospod Ekaut. Je poročevalec za odbor Envi, zato bo. Uh, med poročevalci, pogajal se bo o tistih delih besedila, pri katerih ima odbor in ve izključno pristojnost. Danes imamo tolmačenje v 20 jezikov in uh, vsi dokumenti seje so vam na voljo na spletu, prav tako sejo odbora prenašamo po spletu. Se priporočila koordinatorjev, to vam je bilo poslano v elektronski obliki. E, sestanek je potekal 20. februarja. Če ni ugovorov, lahko ta priporočila sprejmemo. Enako velja za zapisnik naše seje 11. januarja. Če do konca seje ne bom sprejela nobenih ugovorov, bo zapisnik sprejet. Ja, zdi se, da je strop dvorane trden, ampak iz njega prihajajo čudni zvoki. Tako da upajmo, da je varno. Sedaj pa poročilo o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih. Poteko je drugi uradni dialog o Eh, postopki skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter ustanovitve Evropske agencije za zdravila 31. Eh, v začetku februarja. Na prvem trialogu je bilo odločeno, da bo končan celoten dosek, ko se bomo dogovorili tudi o poročilu Grosted, ko bomo torej poskrbili za vse, eh, za tehnično usklajevanje. Kar se pa tiče predloga o upravljanju energetske unije, eh, razprave prvega neformalnega trialoga, ta je potekal 17. januarja, spet je šla neformalna stališča 18. februarja. Eh, decembra je svet sprejel priporočilo v zvezi s tem. Prva izmenjava stališč je že potekala. Um, izpostavili smo razlike med stališči sveta in parlamenta, poskrbeli smo za tehnične prilagoditve, recimo določbe v zvezi z odborom, poročilo o politikah za topogredne pline, potem eh, finančna in tehnična podpora, ki jo nudimo državam v razvoju in tako naprej. Nekaj predlogov sprememb je bilo uloženih v zvezi z ETS. In uh, usklajeno je bilo vse skupaj tudi za predlogi sprememb v zvezi z direktivo o kakovosti goril. Sedaj pa prva točka na dnevnem redu. gre za mm, Evropski acijski načrt eno zdravje z oper odpornost proti antimikrobikom. Danes razpravljamo o snutku poročila. Besedo dobi gospa Kadenbach, ki je naša poročevalka za ta dosje. Izvolite besedo. Hvala lepa in lep pozdrav vsem skupaj. Odpornost proti antimikrobikom je nekaj, o čemer smo v tem odboru že večkrat razpravljali. Um, to je tudi v središču številnih predlogov komisije. ter tudi agenciji eh, Evropske unije. Vseeno ugotavljamo, da smo že v preteklosti imeli veliko akcijskih načrtov, medtem smo dobili drugi akcijski načrt komisije, na tega se tudi navezuje to poročilo eh, pod eh, naslovom One Health. Gre za celo vrsto predlaganih ukrepov, ki jih države članice deloma že izvajajo, ehm, deloma pa tukaj obstaja še veliko ehm, zamud um, ozadje, odpornost proti antimikrobikom pomeni, da zdravila, ki bi naj delovala proti določenim bakterijam, več ne delujejo. Če se bo to v prihodnosti zaostrilo, bi se lahko zgodilo, da bi v nekaj letih recimo okužba sečil postala smrtno nevarna. Potem tudi na področju transpla, eh, transplantacij bi morali, eh, bi imeli velike probleme, kajti transplantacije ne delujejo brez učinkovitih eh, antimikrobikov in ta seznam je zelo dolg. Trenutno na globalni ravni govorimo o približno 70 tisočih smrti le, letno. Uh, Eh, oprostite, 700 tisočih smrti eh, zaradi odpornosti proti antimikrobikom. In pravzaprav to sploh ne odraža realnosti, verjetno so dejanske številke še veliko višje. Eh, no, potem eh, lahko k temu prištejemo tudi tiste primere, ki nastanejo zaradi zdravljanja, recimo eh, da je nekdo v bolnišnici, da ga tam zdravijo zaradi določene bolezni in eh, da se potem okuži za dodatno klico, ki je ni možno učinkovito odpraviti z mm, ustaljenimi zdravili. 37 tisoč primerov smrti, eh, takšnih smrtih smrti imamo v Evropski uniji. Torej govorimo o uh, visokih obremenitvah za vsakega upletenega, za bolnika, uh, za bolnika zato, ker je uh, zdravljenje dolgo in ne deluje, potem za zdravstveni sistem to pomeni visoke stroške in imamo tudi oceno Svetovne banke. Ja, nažalost, številk v zvezi s tem nimam pred seboj. Skratka, do leta 2050 bi naj uh, odpornost proti antimikrob, um, eh, antimikrobikom uh, eh, povzročila zelo veliko gospodarsko škodo, če ne bomo ustrezno ukrepali. Zato moramo sprejeti uh, določene ukrepe. Eh, kako je prišlo do tako velike eh, razsežnosti odpornosti proti antimikrobikom? Torej od eh, iznajdbe penicilina smo verjeli v neko čudežno zdravilo, ki vse pozdravi. In zato se je ta snov um, prekomerno uporabljala, prekomerno so zdravniki predpisovali antimikrobike. Uh, um, predpisovali so antibiotike, ne da bi ob tem bila postavljena jasna diagnoza. Še dan danes uh, vidimo bolnike, ki imajo virusno okužbo, potem gredo v lekarno ali pa k zdravniku, zahtevajo antibiotike, v uh, številnih primerjih jim to uspe. Ehm, torej dobijo antibiotike, ne da bi ob tem bila postavljena jasna diagnoza. No, k temu pa lahko prištejemo še problem eh, samo zdravljanja. Eh, ljudje imajo doma neporabljene antibiotike in potem, ko zbolijo, te uporabljajo brez eh, zdravniškega nasveta. No, eh, velike probleme pa imamo tudi na področju kmetijstva. Eh, ta problem se je pojavljal po vsej Evropi, eh, no sedaj smo na Evropski uniji, sedaj smo na Evropski ravni dobili prepoved uporabe antibiotikov za pospeševanje rasti. Maršikje to še vedno obstaja, čeprav v svetovnih forumih uh, se zauzemamo za prepoved uporabe antibiotikov za rast, zato moramo v naših poga, eh, pogajanjih z tretjimi državami paziti na to, kako tam poteka proizvodnja mesa. Na evropski ravni smo uspeli preprečiti vsaj eh, preventivno rabo antibiotikov v živinoreji. Pri, pri metaprofilaksi pa še nismo uh, tako daleč. Tudi temu se bomo morali v prihodnosti posvetiti. No, eh, v mojem poročilu obstaja cela vrsta zahtev. Eh, naj jih povzamem. Gre torej za drugi, eh, torej tem, moj, svoje prečilo sem utemeljila na drugem akcijskem načrtu komisije. Ehm, meni se zdi ta akcijski načrt sicer nekakšen uh, skelet, na katerem je nekaj malega mesa, marsikaj bi morali še uh, izdelati, dopolniti. Potrebujemo ukrepanja na številnih področjih. Najprej je treba um, bolje izobraziti vse v zdravstvu, k temu prištevam, prištevam tudi bolnike treba je usposobiti zdravstveno osebje, treba pa je postaviti tudi jasne kriterije in pa ustrezno usposobiti zdravnike, ki predpisujejo zdravila za humano medicino. Tisti, ki uh, predpisujejo antibiotike v kmetijstvu, pa morajo opozarjati tudi na nevarnost prekomerne uporabe antibiotikov in pa nevarnosti antimikrobne odpornosti. Se pravi, izobraževanje je bistveno področje. Bistveno področje pa je tudi to, da uh, razmislimo o stanju na trgu, Eh, številni izmed antibiotikov so že dolgo v uporabi, morda bi morali na novo pregledati sestavo teh zdravil in eh, se odločiti o tem, ali morajo ta ostati na trgu. Predvsem pa potrebujemo nove in učinkovite antibiotike. Tukaj treba poskrbeti za gospodarske spodbude, eh, zauzeti se moramo za kar najmanjšo možno uporabo antibiotikov. Eh, pogosto se antibiotiki preveč uporabljajo eh, tudi zaradi tega, ker farmacevska podjetja želijo dobičke. No, zato moramo tukaj poskrbeti za raziskave in razvoj s katerimi bomo poskrbeli za bolj učinkovite in pa ciljno usmerjene antibiotike. No, v, na tem mestu bi se želela zahvaliti tudi uh, drugim odborom, ki so, mojem, ki so v zvezi z mojim poročilom pripravili mnenja. Potem uh, naslednje področje. Uh, preprečevanje. Eh, trenutno imamo veliko preventivnih ukrepov, recimo cepljenje, področje imunizacije mora dobiti več pozornosti. Eh, kot sem že prej povedala, treba poskrbeti za izobraževanje vseh tistih, ki predpisujejo antibiotike. Nasplošno pa potrebujemo nadaljno tesno sodelovanje z našimi uh, evropskimi agencijami, za ECDC, EMO in pa EFSO in upoštevati moramo njihove nasvete. Ne more biti tako, da uh, agencije dobivajo vedno obsežnejše naloge, uh, spremljanje, nadzorovanje in tako naprej, pa ob tem nimajo dovolj finančnih in pa človeških virov. Prosim vas, da si podrobno ogledate moj osnutek. Samo, če bomo imeli eh, učinkovite logistične in zavezujoče ukrepe, nam bo eh, uspelo doseči to, da bomo storili odločilne korake v prihodnosti. Mislim, da bi antimikrobno odpornost morali uvrstiti eh, visoko na naše agende, to je nekaj, kar bi lahko povzročilo ne samo veliko človeškega trpljenja, ampak tudi veliko gospodarske škode. Zato sem vesela, da je v drugem akcijskem načrtu prvič omenjeno tudi področje okolja. V preteklosti smo se pri AMR v glavnem osredotočili na eh, humano medicino, potem smo vključili še področje veterine. No, ampak treba se posvetiti tudi eh, posledicam eh, uporabe antibiotikov, uh, Eh, in pa mm, upravljanje z recimo eh, mm, odpad, odpadnimi eh, mikrobi, ki kako recimo bolnišnice čistijo posteljnino in tako naprej. Skratka, zahvaljujem se vsem drugim odborom, ki so pripravili mnenje o tem. Uh, mislim, da bi to poročilo moralo služiti kot spodbuda svetu in pa državam članicam za to, da se odločijo za uh, ukrepe, ki bojo nujno potrebni v Evropi, pa tudi uh, v naši trgovinski globalni politiki. Hvala. veliko govornikov se je javilo v besedo, zato bom morala omejiti čas za govor. Ko boste videli zvezdice na ekranu, veste, da ste govorili že predaleč. Gospod Petel je omenil gospe Somer. Ja, veliko veselim je, da sem lahko tukaj Alois Zomer, sem eh, poročevalec v senci, poročevalke v senci. Renate Somer bo morda prišla kasneje, no bi pa vseeno predstavil to, kar je ona pripravila. Torej, zahvaljuje se za uravnoteženo poročilo gospe Kadenbach. Meni, da se je poročevalko dotaknila vseh najpomembnejših točk in meni, da nujno potrebujemo nove antibiotike. No, ampak vsi vemo, da je težko razviti nove antibiotike. Proizvodnja je dolgotrajen in drag postopek, razvoj novih antibiotikov eh, lahko traja tudi do 20 let in v tem času se lahko pojavijo nove protimikrobne odpornosti. Treba je poskrbeti za spodbude za nove antibiotike. Ampak to ni dovolj. Potrebujemo tudi uh, odgovorno ravnanje z antibiotikom, ki so nam na voljo. Antibiotike pogosto jemljemo preko, um, prekomerno ali pa na napačen način. 35 do 50 odstotkov antibiotikov je odvečnih. Uh, Eh, zdravniki jih prehitro predpišejo, pogosto jih eh, bolniki tudi uživajo na napačen način, torej prezgoda začnejo nehati jemati antibiotike. Številni evropejci niso dovolj obveščeni o antibiotikih. 57 odstotkov evropejcev se ne zahteva, da antibiotike ne vplivajo na viruse, 44 odstotkov jih ne ve, da uh, prehlada, ki jih povzroči virus, ne morejo pozdraviti z antibiotiki. No, ampak eh, treba je okrepiti tudi eh, preventivo. Eh, prav tako ni dovolj higiene v zdravstvenih sistemih. Eh, predvsem je to problematično za ranljive skupine. Več je treba narediti na področju preprečevanja infekcij. To pomeni imunizacijo s pomočjo cepljenja. To je lahko stroškovno učinkovit zdravstveni ukrep z eh, tudi gospodarskimi prednostmi. Prav tako je treba se posvetiti področju kmetijstva. Um, um, Treba je uravnotežiti krmo veterinarsko zdravljenje, eh, na ta način lahko znižamo uporabo antibiotikov, prav tako potrebujemo alternative za antibiotike. Protimikrobno odpornost je socialni in gospodarski problem. 700 tisoč ljudi. Mm, na svetu letno umre zaradi odpornosti proti antimikrobikom. In verjetno bo se to v prihodnosti še uh, povečalo. Do leta 2050 bi lahko imeli 10 milijonov smrti zaradi tega. To je več, kot je trupno smrti zaradi raka. Se pravi, nujno je treba ukrepati. Veselim se konstruktivnega sodelovanja za poročevalko in pa drugimi poročevalci v senci. Hvala. Hvala, gospod Pirka. Čekaj, bardzo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 gre za pravilno uporabo antibiotikov in zato je treba zagotoviti boljši nadzor na tem področju, ker tega ni. Imamo danes situacijo, ki je zelo nevarna za človeško zdravje. Treba se je boriti proti pretirani, prelahkotni uporabi antibiotikov, saj je prav ta uporaba tista, ki vpliva na zmanjševanje učinkovitosti antibiotikov in na razvoj novih mikrobov, ki so odporni na zdravila. Med njimi so seveda tudi antibiotiki, ki se uporabljajo v veterini. Treba pa je pomisliti ne le na delovanje antibiotikov, znotraj Evropske unije, temveč si je treba zastaviti tudi neko agendo za boj proti antimikrobni odpornosti na svetovni ravni dejstvo je, da ne moremo ustvariti sanitarnih kordonov na mejah Evropske unije in da bodo mikrobi naše meje vedno prečkali. In zato bi morali uskladiti naše delovanje znotraj mednarodnih organizacij. Evropska unija pa bi morala tudi upoštevati seznam patogenih organizmov, ki ga pripravlja Mednarodna zdravstvena organizacija. Ravno tako je treba upoštevati take bolezni, kot je tuberkuloza in razne druge že pozabljene bolezni, ki pa se danes ponovno vračajo, pa čeprav se nam zdi, da smo uh, te bolezni že izkoreninili zahvaljujoč cepljenju, ampak ni tako. No, uh, ocenjuje se, da lahko do leta 2050 uh, na milijone oseb izgubi življenje zaradi odpornosti na antibiotike in uh, ob možnostih za krize, kakršna je bila leta 2008, moramo narediti vse, kar je v naši moči, da bomo to preprečili. Uh, Gospod Nevijada, hvala lepa. Um, Uh, ja, uh, jaz eh, tukaj sirej nisem uh, stalna članica, ampak uh, sem kar šokirana, ko slišim to statistiko in številke. No, akcijski načrt je pomankljiv, lahko bi ga okrepili, lahko bi nudili državam članicam boljšo podporo. Potrebujemo zakonite poti za ukrepe in pa več sredstev. Na ta način bi akcijski načrt dobil zobe. Uh, Eh, razočarani smo, da je veliko zamojenih priložnosti v tem akcijskem načrtu. Imam nekaj pripomp in pa predlogov sprememb. Najprej, glede na to, da je to odbor, ki se ukvarja z javnim zdravjem in pa okoljem, ehm, se mi zdi problematično, da je premalo ukrepov na okoljskem področju. Nimamo okoljskega protokola, s katerim bi lahko eh, inšpektori poročali o kršitvam, o kršitvah zak okoljske zakonodaje. Če bi vključili področje okolja, bi to obogatilo akcijski načrt. Pričakovali bi, da bi ta odbor podpiral to močno okoljsko razsežnost. No, jasno je, da potrebujemo tudi eh, cilje, vzvode in pa vire. Država članica bi morale zastaviti kvantitativne cilje, to bi moralo biti uh, Eh, to bi moral biti temelj akcijskega načrta. Trenutno se države članice ne morejo boriti proti AMR-u, ker je preveč eh, na prostovoljni osnovi. Nekatere države članice zaradi tega tudi ne morejo izvajati tega akcijskega načrta. Mislim, da bi morali poenote standarde in pa ustrezna sredstva, s katerimi bi podkrepili akcijski načrt. In pa še tretja točka raziskave in razvoj in pa alternative, medtem ko je Evropska unija vodilna na področju raziskave, ena cela tri milijarde smo vložili v to področje od leta 1999, ampak jasno je, da ne moremo ignorirati grožnje AMR-a. Um, ehm, Desetletja so menila od uh, odkritja no, zadnjega novega antibiotika. Zato uh, moramo. Mm, poskrbeti za nove antibiotike, potem potrebujemo tudi tehniko hitrejšega diagnosticiranja. Eh, osredotočiti se moramo tudi na imunizacijo in pa na preventivo. Hvala lepa. To see if uh, the other shadows are here, not actually. So, uh, next uh, speaker, Madame. Drugih poročevalcev v senci ni kako vi ste poročevalka v senci? Opravičujem se. Mislim, da sem, mislila sem, da je to za vašo skupino gospod Fedele. So... Ja, gospod Fedele je poročevalec v senci, ampak njegov eh, let zamuja, zato me je prosil, da sam predstavim njegovo mnenje. No, uh, govorila bom švedsko, ker imam zapiske gospoda Fedeleja moje mnenje je povsem isto kot mnenje gospoda Federla. No, glavni izzivi so bili eh, že ugotovljeni, vendar pa komisija kljub temu ne bo podala konkretnih predlogov za rešitev tega problema in zato mora parlament poslati komisiji jasen signal in sicer to, da si želimo bolj ambiciozno in močnejše delovanje in to na treh ravneh. Lokalni ravni, torej na lokalni ravni si moramo ogledati, na kakšen način bi vsak rejec uvedel primerne ukrepe v svoje gospodarstvo eh, glede uporabe antibiotikov. Uporaba antibiotikov v živinoreji namreč prispeva v 70 odstotkih k uh, antimikrobni odpornosti. Drugič, bolnišnice. Bolnišnice so močan vir uh, odpornih bakterij in zato morajo države članice prevzeti odgovornost za preprečevanje tveganj in širjenje. Eh, odpornih bakterij znotraj naših bolnišnic. In potem tretjič, na ravni Evropske unije potrebujemo konkretnejše ukrepe. Vseeno pa nujno potrebujemo nekaj drugega in ne trenutno veljavno zakonodajo. Komisija lahko preko direktive o javnih naročilih ugotovi, ali je možno uvesti nove elemente za antimikrobno odpornost na podlagi novih kriterijev. V nekaterih javnih razpisih uh, imamo tudi evropsko klasifikacijo za meso, naprimer, uh, eh, ki upoštevajo tudi kriterije antimikrobne odpornosti. No in ne nazadnje potrebujemo tudi neke vrste vodilno vlogo Evropske unije znotraj naših trgovinskih sporazumov. To je najmočnejši inštrument, ki ga lahko uporabimo. Euh, euh, gospa Grostet, hvala lepa, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti kolegici za delo, ki ga je upravila. Dejstvo je, da je situacija na tem področju um, nujna, ampak vendarle eno samo zdravje, na tem temelji to poročilo. Um, Premalo dobro umešča našo strategijo, ta ni najbolje mm, prikazana. Eh, govori se sicer o živinoreji, vendar pa bi morali po mojem izpostaviti konkretneje povezavo med uporabo zdravil v medicini in to odpornostjo, o čemer sem pisala tudi v lastnem poročilu. Potem 11. člen. Uh, prodaja antibiotikov eh, s strani veterinarjev, ki jih predpisujejo, veterinari so namreč prvi in glavni sogovorniki živinorejcev eh, v krogu več kot 100 km in zato je treba na tem področju nekaj spremeniti. In tretjič, treba je tudi ustrajati na tem, da je treba uvesti nove spodbojevalne ukrepe za uh, raziskave na področju uporabe antibiotikov in uh, sicer konkretneje eh, za uporabo zdravil sirot in pediatričnih zdravil. Zelo se strinjam s tem, da bi morali imeti teste za hitro eh, prepoznavanje klicev bakterij. Eh, Pa še nekaj za konec, odstavek 28. Ustraje se tukaj na tem, da moramo ukrepati na svetovni ravni, vendar pa moramo iti še dlje, moramo zahtevati recipročne standarde pri uporabi antibiotikov, še zlasti pri uvozu eh, živalskega mesa, zato ker ne, mor, ne smemo sprejemati uh, živalskih trupel, uh, ki so bila vzgojena z antibiotiki in iz katerih se potem v Evropi prideluje meso. Hvala. Eh, Gospa Rivazi. Eh, hvala lepa. Zelo zadovoljna sem s prispevkom gospe Grostet. Strinjam se s tem, da je treba zahtevati recipročnost pri živilskih eh, izdelkih, ki jih uvažamo v Evropo. V poročilu komisije pa je Eh, tudi zelo zanimiv stavek in sicer, kjer piše, da je napredek dan danes ogrožen zaradi zlorabe in neprimirne uporabe antimikrobnih zdravil, zaradi katerih se širijo multiodporne bakterije. Eh, ta stavek v bistvu povzema in pove vse, kaj to pomeni, da res potrebujemo pravo preprečevalno politiko. In strinjam se tukaj s poročevalko, ki se ji seveda zahvaljujem za pripravljeno poročilo. Takšno politiko potrebujemo, evropsko politiko preprečevanja. V Franciji smo namreč eh, dali na trg antibiotike, ampak ni, eh, avtom, ne, tukaj ni nekega avtomatizma. Torej, če nimamo eh, primerne komunikacije ne samo z zdravni, zdravstvenim osebjem, temveč tudi s pacijenti, ki so prepričani, da bodo z antibiotiki dosegli čudežno ozdravitev, eh, bomo samo še prispevali k razmahu. Eh, odpornosti na antibiotike. Zavedati se moramo, da to torej zadeva človeško zdravje, to zadeva tudi živinorejo in zelo se me je dotaknilo to, kar je gospa Grostet izpostavila v zvezi z uporabo antibiotikov v veterini. Namreč eh, v živinoreji je možno antibiotike kupiti tudi po internetu in to je gotovo v nasprotju z racionalno rabo antibiotikov. Hkrati je treba tukaj uh, um, tudi igrati na karto dobrega počutja živali. Namreč bolj kot se um, spodbuja uporaba antibiotikov, bolj se bodo ti uporabljali um, v preventivne namene, ampak posledično se bodo še bolj širile bolezni. No, ravno tako je treba izboljšati dostop do zdravil, ki so ravno tako učinkovita pri zdravljenju bolezni, ampak ki niso antibiotiki. Tukaj namreč govorimo o različnih terapijah, terapije za zdravljenje eh, glivičnih eh, obolenj. Ehm, recimo, če imate nek strafilokok, eh, ki napade sklepe. Eh, hkrati je pa vaš organizem odporen na antibiotike. Dan danes ne boste imeli nobene druge alternative. Sploh, če um, bo to unetje posledica nekega koktejla virusov, ki jih pri nas ni. E, treba bojiti v Gruzijo ali ne vem kam, da se bo to ugotovilo, eh, odkot to prihaja. Torej, kot pravim, Na področju raziskovanja je treba veliko narediti. Dejstvo je, da je treba razširiti paleto antibiotikov, ki jih imamo na voljo, vendar pa moramo tudi razviti in razširiti raziskave na področju mikrobov, e, ki prihajajo tudi iz tretjih držav. Hvala. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitam gospe Kadenbach za snutek poročila. Eh, gospa Kadenbach je omenila dve zadevi, o katerih želim spregovoriti tudi sama. Sicer gre za okoljski vidik in pa vidik kmetijstva. Po mojem mnenju, ko gre za odpornost proti antimikrobikom, pogosto govorimo o obsegu uporabe človeške velike uporabe antibiotikov, ampak imamo tudi eh, antibiotike, ki se uporabljajo v živalski medicini in to vpliva eh, na naše zdravje in pa na okolje in to me zelo skrbi. Um, v letu 2015 je bilo ugotovljeno, da dve tretjini globalno proizvedenih eh, antibiotikov uh, gre za uporabo na živalih. In vemo, da ko živali uživajo antibiotike, 30 odstotkov do 90 odstotkov eh, potem eh, gre naprej v urin in pa v gnoj in zaradi tega se eh, okolje onesnaži z antimikrobikom. In uh, ker potem živali uživajo takšno krmo, potem to uh, se znajde tudi v mleku in drugih živilih, ki jih uživamo vsi, tudi naši otroci. Se pravi, uh, to je vedno bolj zaskrbljujoče vedno večja razširjenost odpornosti proti antimikrobikom. Eh, treba je pritisniti na zakonodajalce, zato da eh, bomo dosegli, eh, da bomo jedli meso živali, ki niso zdravljene z antibiotiki. To poročilo ocenjujem pozitivno. Gre tudi za vprašanje, kako lahko zaščitimo sami sebe in pa naše otroke. Uh, kako lahko zagotovimo varnost naše prehranske oskrbe in ker je tukaj tudi komisija, želim vprašati predstavnika oziroma predstavnico komisije, kako namerava komisija pomagati svojim državljanom, kaj lahko naredijo države članice in pa še zadnja točka v zvezi z okoljskim vidikom. Uh, Vsi bi želeli razumeti, kaj se zgodi z sproščanjem antimikrobnih uh, organizmov v uh, okolje. Zanima me, ali je komisija že raziskala uh, povezave med zdravjem živali, uh, zdravno skrbo z uh, prehrano in pa odpornostjo proti antimikrobikom. Hvala, gospod Miller. Gospa Kadenbach, hvala lepa za to uravnoteženo in obsežno poročilo. Torej, poročilo je v glavnem uravnoteženo. Pozdravljam vaš pristop. Vesela sem tudi, da ne iščete krivcev, ampak da se zadeve lotevate na pragmatičen način, torej kje so problemi in kako iskati rešitve. To seveda pomeni, da moramo najprej preučiti uporabo antibiotikov v humani medicini, moramo pa preučiti tudi a, um, področje zdravljanja živali oziroma veterino. Torej, a, uh, treba je znižati prisotnost antibiotikov v recimo podtalnici ali pa v okolju na splošno tukaj gre za vprašanje čiščenja naših odpadnih voda. No, vemo, da v bolnišnici eh, še nimajo zavezujoče četrte stopnje glede čiščenja. Tudi v sistemu odpadnih voda v Evropi eh, bi morali. Um, uveljaviti to, da mora čiščenje odpadnih voda iz odpadnih voda ostraniti tudi ostanke antibiotikov. Potem pa še eh, veterinarska medicina, tukaj lahko veliko dosežemo tudi z preventivo, no ampak neko točko pa bi želela posebej izpostaviti. In sicer treba razlikovati med domačimi živalmi in pa. Um, um,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 kilometrov oddaljenega kraja, potem mi predpiše zdravilo, jaz se moram odpeljati 30 kilometrov v lekarni, potem potrebujem spet posebnega zdravnika, ki lahko uh, da moji kravi injekcijo in medtem lahko žival že umre. Tako da tukaj bi morali uh, vseeno ohraniti nekaj več uh, fleksibilnosti, zato da bodo lahko kmetje še naprej omogočali zdravljenje svojih živali. Voorzitter, dank u wel. Ook dank natuurlijk aan mevrouw Schreier Pierik, Kadenbach. Voorzitter, dit onderwerp. Hvala, gospa predsjednica. Hvala, gospa Kadenbach. Gospa predsjednica, eh, odpornost na antibiotike, s tem se na nizozemskem zelo pogosto ukvarjamo. Vaš pristop je zelo dober. Še zlasti glede na to, da na podlagi zadnjih raziskav vemo, da bakterije, ki so odporne na antimikrobike, lahko napadejo tudi človeka. Tako FAO kot Univerza v Grillingenu so, eh, sta to izpostavila v svojih študijah. Tudi semena, ki so okužena z antimikrobiki, imajo lahko zelo negativne učinke. Uh, Eh, veterinarji so za 65 odstotkov že zmanjšali predpisovanje in uporabo antibiotikov. Pre, za domače živali se pa še vedno antibiotiki uporabljajo v veliko večji miri kot pri ljudeh in to je glavni dejavnik za širjenje eh, bakterij, ki so odporne proti antimikrobikom. Številke kažejo, da eh, je število teh eh, bakterij, ki so odporne proti antimikrobikom, v stalnem porastu, kot nek cunami. In zato moramo osveščati naše državljane preko televizijskih programov, preko plakatov eh, na lokalni ravni, kjerkoli. Gospa Kadenbach, sprašujete se, koliko časa je potrebnega za to, da majš, manjša ledvična okužba postane smrtno nevarna. E, ta čas se lahko nevarno skrajša in zato moramo biti zelo predvidni. Kot je rekla gospa Françoise Grostet, moramo ukrepati in zadeva je nujna. Jaz bi tudi rad rekel tak za vaš orfer, za dobro. Gospa Šaldemoze, hvala lepa. Um, Tudi jaz se želim pridružiti zahvalam za pripravo tega osnutka poročila. Govorimo namreč o zdravstveni temi, ki je zelo pomembna in ki jo je treba obravnavati paralelno na področju veterine in na področju humane medicine. Mislim, da bomo morali v prihodnjih letih govoriti še o enem vidiku antimikrobnih antimikrobne odpornosti. In sicer eh, bomo morali vzpostaviti neko novo perspektivo do tega. Na Danskem in v drugih državah namreč ugotavljamo, da se povečuje število ljudi, ki so okuženi s takimi odpornimi bakterijami. In predvsem okuženi z bakterijami, ki so odporne na zdravila proti. Eh, glivičnim obolenjem. To eh, lahko postane zelo velik problem, še zlasti v kmetijstvu, kot ugotavljamo na Danskem, saj bi se glive lahko zelo razvile in zato moramo biti zelo predvidni. Mislim, da bi morali v to poročilo še en element vključiti in sicer bi morali pozvati Evropsko komisijo k temu, da se zagotovi možnost za primire, ko se uporablja preveč zdravil s preveč negativnim učinkom v kmetijstvu, da se ta zdravila umaknejo. Govorim predvsem o zdravilih, ki povzročajo odpornost na antibiotike. In mislim, da bi eh, morali predvideti takšne pobude, ki bi omogočale umik določenih zdravil s trga v takih primerjih. Tako da mi bi lahko tukaj res zelo natančno spremljali to situacijo in moramo biti zelo odprti in pripravljeni na daljne pogovore na to temo. Hvala. Hvala. Zahvaljujem se gospe Kadenbach za zelo konstruktiven pristop. Rad bi omenil še nekaj, kar se mi tudi zdi pomembno razumeti pri uh, razumevanju odpornosti na antimikrobike. In sicer ta razvoj odpornosti je pravzaprav naraven pojav in naraven proces, mi pa ga še pospešujemo. In to zaradi našega vedenja. Najslabše, kar lahko narediš, ko se s tem ukvarjaš, pa je. Uh, dolgoročna uporaba majhnih eh, doz antibiotikov, kajti to vodi v odpornost. Eh, prvi razlog je preventivna uporaba antibiotikov, eh, potem se to dodaja krmi in pa tretji razlog, zakaj se odpornost tako razvija, zato ker uporabljamo antibiotike tudi kot pesticide. Isti problem je bil tudi pri glifozatu. Zato moramo rešiti tudi to vprašanje in nekaj predlogov sprememb bom vložil v zvezi s tem, tako da izpostavim tudi ta vprašanja. E, naše človeško vedenje pospešuje tukaj naravni proces in od nas je odvisno to, kako bomo ukrepali v tem primeru. Hvala, gospod Petrle. Hvala še enkrat za besedo. Mislim, da tukaj kopljemo v ledeno goro. Pozdravljam poročilo gospe Kadenbach, ki prispeva k resnici. Jasno vidimo nekaj elementov v tej zgodbi, ampak eh, s časoma jih bomo videli še več. Uporaba antibiotikov je postala del popularne medicinske doktrine, Eh, in sam sem srečal ljudi, ki so bili jezni na svoje osebne zdravnike, zato ker jim niso predpisali antibiotikov. Dober zdravnik predpiše antibiotike, to pravijo ljudje. In na antibiotike gledajo kot na nekaj nujnega. Zdaj, ko smo že obravnavali toliko različnih elementov in vidikov odpornosti na antimikrobike, ljudje še vedno tako razmišljajo. Mm, tukaj je treba zajeti več vidikov. Razumem to, da je treba razvijati nove antibiotike, ampak potrebujemo tudi nov pristop in novo miselnost v zvezi s tem. Ne smemo razmišljati samo v smeri zdravljenja z antibiotiki. Zelo so mi bili všeč eh, prispevki, ki podpirajo tak celovit pogled na antibiotike. Mislim, da vemo že dovolj, da razvijamo tudi druge vidike. mislim, da obstaja še eno področje, kjer lahko več naredimo in sicer je to higiena v bolnišnicah, pa tudi na splošno v zdravstvenem sistemu, tudi gospa Zomer to omenja. Naša podskupina za zdravje, ki deluje v okviru tega odbora, je organizirala delavnico pred kratkim, ki je bila posvečena prav tej temi, AMR. In raziskovalci iz dveh univerz so predstavili svoje delo uh, in sicer na področju uh, Eh, antibiotikov in pa razširjenosti antimikrobikov v eh, zdravstvenih sistemih in pa povezanost s higieno. Eh, zdravstveni sistemi še vedno delujejo na tak način, da bolnišnice kupujejo tudi stara zdravila in delujejo po starih programih ti antimikrobi, ki pa so veliko manj učinkoviti kot probiotični izdelki. In eh, mislim, da bi se tudi trg moral spremeniti. Hvala. Hvala, gospa Kaveson. Hvala, gospa predsednica. Želim čestitati kolegici Kadenbachovi za odlično pripravljeno poročilo. Pri tako kompleksni in eh, težki temi, ki jo je težko eh, strniti v nekaj točk, je pa poročevalki vendarle uspelo Eh, zarisati nekaj glavnih točk, ki predstavljajo glavne izzive za javno zdravje zaradi odpornosti na antimikrobike in um, med katerimi je tudi izziv, ki ga predstavljajo danes rakava obolenja. To besedilo uh, se torej osredotoča na tri glavne točke in zelo dobro je, da se vključuje ta tema kot transverzalna preko več sektorjev, med njimi tudi okoljskim. E, poleg tega je zelo pomembno to, da se izpostavlja e, uporaba antibiotikov v živinoreji, kjer naj se ne bi uporabljali za preprečevanje in za pospeševanje rasti, temveč izključno za zdravljenje. E, in to je zelo pomembno in hkrati je zelo pomemben tudi ta trialog med različnimi sektorji. Potrebujemo seveda nove antibiotike in zato nove spodbude za raziskave, vendar mislim, da je glavni problem tukaj slaba uporaba oziroma pretirana uporaba antibiotikov in zato bi takšen ukrep lahko bil zelo učinkovit in gospodarsko uh, učinkovitejši, kot samo eh, podpora eh, raziskovalnemu področju. Zato se mi zdi zelo zanimivo to, da se tukaj tudi podpira potreba po novem raziskovalnemu modelu. Trenutne spodbude niso primerne za to, da se da se res zmanjša uporaba antibiotikov in da se razvijajo novi. Komisija um, česa takega ni pripravila in zato se mi zdi res pomembno poudariti, da potrebujemo tukaj nek nov raziskovalni model. Potem pa še ta uh, mednarodni kontekst. Odpornost proti antimikrobikom ne more biti stvar boja samo znotraj Evrope. Um, Te težave namreč segajo preko državnih meja in če želimo to preseči, moramo uh, predvsem delati na področju razvoja ter uh, eh, usklejevati med seboj različne politike. Zato še enkrat izredne čestitke, prepričana sem, da bo to poročilo, ki uh, bo deležno um, veliko pohvale zaradi uh, svoje ambiciozne naravnanosti. Hvala. Okay, okay. Hvala. Gospod Gireke. Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam eh, dejstvo, da se kot Evropski parlament sedaj ukvarjamo z temo odpornosti proti antimikrobikom. Kolegici Kadenbach eh, čestitam za njeno zelo strokovno poročilo pomembno je, da se zavedamo pomembnosti in pa pomembnosti preprečevanja odpornosti proti antimikrobikom. Dobro je, da smo se osredotočili tudi na vprašanje raziskav. No, ampak vseeno bi želel izpostaviti neko točko, ki je pomembna predvsem za Nemčijo. In sicer gre za obravnavo že sproščenih odpornih klicev, klic v eh, našem okolju. Eh, univerza iz Dresdna je preučila izločila vode v spodnji Saški in je ugotovila, da so vode tam onesnažene za takšnimi odpornimi uh, eh, antimikrobiki. V 12 primerih se je to pokazalo. Celo strokovnjaki so bili šokirani in pripričan sem, da če bi takšno raziskavo izvedli druge v Evropi, bi bili rezultati enako zastrašujoči. Torej, um, vnos klic v okolje bi morali znižati in to je samo možno, če bomo določili eh, stopnje 4 za vse čistilne naprave potrebujemo membranske filtre, potrebujemo eh, žarčenje, eh, aktivni eh, oglik. Ampak vse to nas bo stalo veliko, milijarde bo to stalo. Občin pri tem ne smemo prepustiti samim sebe. Moramo jim pomagati posodobiti čistilne naprave, to je treba sofinancirati z evropskimi sredstvi, kajti ne na zadnje bodo tudi tukaj pomembna predvsem dejanja, ne samo besede, treba je ukrepati. Okay. Hvala. No, s tem smo zaključili seznam govorcev strani našega odbora. E, zdaj pa besedo dobi Evropska komisija. Izvolite. Merci, madame la présidente. Um, J'ai écouté avec attention les débats aujourd'hui et la commission, je dois dire. Uh, hvala. Um, pozorno sem prisluhnil tej razpravi o protimikrobni odpornosti. Uh, bolj ko se bo o tem razpravljalo, bolj bo, uh, bodo ljudje ozaveščeni, bolj bodo pripravljeni na boj proti antimikrobni odpornosti. Evropska komisija je lansko leto sprejela ambiciozen načrt. Eh, predvideni so določeni ukrepi, ki jih želimo izvajati. In naj odgovorim tudi gospe Dali, ki nam je postavila konkretno vprašanje v zvezi s tem akcijskim načrtom. Uh, Tukaj gre za razvoj strateškega eh, pristopa, ki zadeva tveganja, ki jih eh, predstavljajo farmacevtske molekule v okolju. Trenutno se pripravlja študija. Eh, ta zajema tudi posvetovanja z različnimi zainteresiranimi stranmi. Namen pa je, da se dopolni naš pristop in takrat bomo potem razmislili, kakšne opcije so pred nami za ukrepanje komisija eh, je zelo vesela dela parlamenta na tem področju. Zelo pozorno smo proučili to, kar eh, ste že pripravili in kar bo še v prihodnje pripravil parlament. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Kadenbach za zaključek. Izvolite. Prisrčno se zahvaljujem vsem kolegom in kolegicam, poročevalcem v senci in pa njihovim uh, zastopnikom. Hvala za to konstruktivno izmenjavo stališč. Za vsemi dopolnili, ki ste jih danes omenili, eh, verjetno boste nekateri ta dopolnila konkretno zapisali tudi v predlogih sprememb. Upam, da bomo s tem dobili poročilo, ki bo prispevalo k temu, da bo komisija in s tem tudi države članice ukrepale um, moramo se izogniti črnemu scenariju, o katerem smo danes poslušali, uh, da bi AMR postal splošna grožnja za naše zdravje, pa tudi za naše gospodarstvo. Proti temu se moramo boriti in to nam bo uspelo samo, če bomo sprejeli konkretne ukrepe. Um, In če bodo ti ukrepi tudi zavezujoče narave. Edina točka, pri kateri sem zasnala nekaj odpora, je ravno ta zavezujočnost. Marci, ki bi potrebovali evropsko zakonodajo, zavezujočo eh, zakonodajo, ni več dovolj, da države članice zgolj pozivamo k določenim ukrepom in dejanjem. For... Hvala, s tem je razprava zaključena. 5. Eh, marec ob 11. je rok za vlaganje predlogov spremem. Glasovali tukaj v odboru, pa bomo 16. ali 17. maja. Zdaj pa naslednja točka. In sicer gre za okoljsko primerno zasnovo. Najprej bomo imeli predstavitev študije službe Evropskega parlamenta za raziskave o okoljsko primerni zasnovi. Potem pa bomo govorili še o izvajanju direktive o okoljsko primerni zasnovi. Poročevalka je gospa Ris. Najprej bom dala besedo predstavnikom uh, službe za raziskave. Eleonor Drabik bo prva, ki prihaja iz uh, organizacije CEPS. Hvala. Predstavila bom eh, poročilo. Um, ki smo ga pripravili jeseni eh, in sicer o okoljsko primerni zasnovi. To je del eh, evropske ocene izvajanja. Gre za kvalitativen pregled izvajanja direktive. Mi smo eh, zbrali mnenja strani akterjev na evropski ravni in nacionalnih ravneh in prikazali tudi izzive pri izvajanju te direktive imamo strokovnjake na evropski ravni, predvsem eh, pa smo intervjuvali predstavnike sedmih eh, držav in sicer eh, Belgije, Danske, Nemčije, Združnega kraljestva Polske, Portugalske in Finske. Kontaktirali pa smo še druge akterje. Potem smo poročilo dopolnili še z drugimi študijami in pozicijskimi dokumenti. Eh, zagotovili smo tudi mnenja industrije, nevladnih organizacij, vladnih agencij in akademikov. Mm, ta naš dokument pa ni reprezentativen v eh, strogo statističnem pogledu, ker smo imeli časovne in pa druge omejitve. Eh, mi smo se posvečali predvsem temu, kolikšni meri so doseženi cilji direktive, potem eh, kaj, eh, vse, kar zadeva energetsko učinkovitost, kakšne so glavne ovire pri izvajanju, kako ta direktiva sodeluje z drugimi politikami in kako prispeva k učinkoviti rabi virov in krožnem gospodarstvu ter kako jo lahko izboljšamo. Naj vas spomnim še na ključne cilje direktive Eh, gre za to, da se doseže eh, visoko kakovostna zaščita okolja, da se zmanjša okoljski vpliv, predvsem produktov povezanih z energijo. Potem v naslednjem odstavku piše, da gre za prispevanje eh, k boljši učinkovitosti izdelkov in da bo to prispevalo k varnosti energetske oskrbe. Eh, zajeti so bili proizvodi, ki uporabljajo energijo, pa tudi tisti, ki so povezani z energijo, naprimer izdelki, ki lahko povečajo energetsko učinkovitost stavb. Direktiva je bila zelo uspešna. Uh, kolikor smo lahko ugotovili, njeni cili so bili doseženi, ampak manj uh, se uh, pozornosti namenja uh, drugim uredbam, Um, naprimer, tukaj eh, gre za materialno učinkovitost, učinkovitost materialov. Um, tukaj smo prejeli različna mnenja, um, torej, da bi več pozornosti morali um, nameniti tej učinkovitosti in pa omenjali so tudi različne ovire za to. Tri omejitve so omenjali akteri, in sicer, da je direktiva omejena predvsem na energetsko učinkovitost, doseži tako in tako velik, potem uh, druga eh, stvar je, da bi morali okrepiti materialno učinkovitost in zahteve na tem področju za proizvode povezane z energijo, ampak uh, samo za tiste proizvode, kjer lahko energetsko učinkovitost merimo. Uh, In ker je direktiva bila tako uspešna, so uh, potem uh, eh, akteri predlagali, da bi lahko vključili tudi uh, eh, naprimer pohištvo ali pa druge proizvode, ki niso povezani z energijo. Uh, še glavne ovire pri izvajanju direktive, tukaj so skoraj vsi akteri omenili uh, dolgotrajen uh, proces, regulativen proces, preveč časa se zahteva za to, da se ta uh, direktiva oziroma uredba izvaja. Mm, potem, ker je proces tako dolg, so tudi prihranki pri energiji manjši. Poleg tega imamo tudi premalo znanja in pa eh, strokovnega znanja na ravni komisije. Eh, to področje se namreč vse čas širi. Potem pa še druga točka na tem slajdu glede nadzora trga. Eh, številni so rekli, da tega nadzora še ni eh, dovolj. Eh, to naj bi bil tudi ključni akter za uspeh oziroma ključni dejavnik pri uspehu direktive. Potem rezultati tukaj niso najboljši. V državah članicah obstajajo omejeni viri in vsaka država ima Eh, svoj sistem nadzora, ki zahteva tudi specifično znanje in pa specifično tehnično opremo. Tudi standardi niso jasni in enotni in potrebovali bi eh, ustrezno metriko in pa tudi ustrezne eh, smernice. Okay, so um, No, naša priporočila pa so naslednja. Eh, morali bi vključiti eh, vedno več eh, energetsko povezanih produktov. Potem treba se osredotočati tudi na izvedljivost urejanja področja izdelkov, ki niso povezani z energijo. Potem se je treba držati vseh postopkov, bolj se je treba osredotočiti na izvedljivost urejanja eh, in pa zahtev za materialno učinkovitost, določiti roke in potem vse to upoštevati. Hvala. Še predstavnik Univerze iz Barcelone. <clears throat> The application of the directive through the co-design working plans Izvajanje te direktive se je osredotočalo predvsem na energetsko učinkovitost eh, tekom uporabe eh, proizvoda. Eh, mi bi radi podali predvsem tri sporočila. Ko je nek proizvod postaja bolj energetsko učinkovit, je tudi bolj zanimiv in prispeva k okolju. Tukaj imam v mislih predvsem uporabo um, surovin in potem um, celoten proces uh, proizvodne in izdelave. Potrebovali bi tudi smernice za uh, preprečevanje okoljske uh, škode, potem več bi moralo biti ponovne uporabe, recikliranja in osredotočati bi se morali na trajnost proizvodov. Tako bomo dosegli eh, boljše krožno gospodarstvo v Evropski uniji. Treba je začeti z analizo teh vidikov že v pripravljalnih študijah um, skupin proizvodov. Potrebujemo bolj, kom, bolj celovito študijo in oceno. Uh, tako da bomo videli, kako lažje prispevati k krožnemu gospodarstvu. No, naj začnem s tole sliko, ki kaže različne vrste žarnic. S tem bi rad pokazal uh, raznolikost proizvodov in pa njihove trajnosti. Veliko surovin uh, je uh, vključenih v proizvodno teh uh, proizvodov. Ampak eh, ti proizvodi so eh, proizvedeni tako, da ni mogoče nazaj pridobiti surovin in eh, z okoljsko primerno zasnovo bi proizvode lažje reciklirali, prav tako bi postali bolj energetsko učinkoviti in bolj trajnostni. Moramo pa omogočiti identifikacijo surovin, tako, da bo mogoče vse te surovine in te izdelke potem reciklirati. Na ta način bi tudi prispevali k krožnemu gospodarstvu. Mi smo analizirali šest skupin proizvodov in ti proizvodi imajo različen status. To lahko vidite tukaj, eh, ker so tudi različno obarvani ali pa so v različnih eh, fazah eh, uredbene. Uh, Tukaj imamo naprimer sesavce, potem uh, osvetljavo, um, pomivalne stroje, televizijo, televizije in uh, elektronsko opremo in tako naprej. In naše sporočilo je, da smo na pravi poti. Kaj ti dve od šestih skupin eh, že obsegata zahteve glede energetske učinkovitosti? In uh, eh, to so proizvodi, uh, ki so omenjeni tudi v uh, direktivi o okoljski zasnovi. Ampak uh, uh, glede trajnostni, trajnosti pa imajo uh, zahteve, uh, obstajajo zahteve samo za sesavce in za osvetljavo. Eh, moramo pa pogledati tudi različne faze v življenju izdelka. Treba je razviti še bolj podrobno analizo glede vidikov krožnega gospodarstva, naprimer glede eh, trajnosti, glede eh, proizvodne izdelkov in pa možnega recikliranja. Na ta način bi potem pridobili ustrezno znanje in to bi, take analize bi nam omogočilo ustrezno tehnično znanje, ki eh, ga moramo imeti že na začetku uh, priprave analiz. Pa še zadnja prosojnica, naše glavno sporočilo je, da bi eh, direktiva o ekooznaki uh, morala predstavljati tudi orodje za usklajevanje ciljev tudi iz drugih evropskih instrumentov. Imamo naprimer eh, direktivo o obravnavi odpadkov, potem o surovinah eh, in tako naprej. In če bi upoštevali vse to, bi eh, šli po poti krožnega gospodarstva. Hvala. Hvala, zdaj pa naša poročevalka, gospa Riz. Hvala lepa, gospa predsednica, ali naj se lotim svojega poročila takoj, ali se moram še odzvati na predstavitve obeh strokovnjakov. The specific uh, questions on uh, this uh, presentation. President. No, razen, če imate, razen, če imate seveda konkretno vprašanja na te predstavitve, če ne pa Mislim, gre za skupno razpravo ne, z vašim poročilom. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Vsekakor bi se želela zahvaliti gospe Drabik in gospodu Gabarelu za zelo izčrpno predstavitev. Um, no, kot vidite, ni presenečenje, da je ta študija v bistvu temelj mojega poročila, pač eh, moje ugotovitve in eh, moje predloge utemeljujem na izsledkih iz teh študij. Govora je seveda tukaj v direktivi o okoljski zasnovi. Videli ste že v celi vrsti fotografij, da gre tukaj za eh, veliko med seboj povezanih izdelkov, od gospodinskih aparatov do televizijskih aparatov, grelnikov, blokov, um, kotlov, žarnic, sončnih panelov in tako naprej. Uh, govori se, da je ta direktiva o okoljski zasnovi več kot dobro sredstvo oziroma inštrument in pravim, govori se zato, ker se tega ne poudarja dovolj. To je dejansko zelo pomemben inštrument. In uh, hkrati je to zelo pomemben stebr, uh, Eh, ki lahko zagotovi energetsko učinkovitost ter boljše izvajanje krožnega gospodarstva. In kaj to sploh točno je, ta direktiva o okoljski zasnovi ter uredba o označevanju z energijskimi nalepkami? To, eh, to omogoča, da bo polovica industrije, ki proizvaja te izdelke do leta 2020, primerno označevala svoje izdelke. In to je ogromno, to je zelo pomembno. Uh, Vsi, eh, ki so sodelovali na okrogli mizi, ki sem jo organizirala, med njimi tudi gospa Rivazi kot poročevalka odbora ITRE, to je potekalo januarja tukaj v Evropskem parlamentu, so slišali, da so doseženi rezultati že um, zelo dobri. Uh, eh, 175 ton uh, ekvivalentnih nafti prihrankov je bilo uh, že doseženih na področju energije, kar ustreza letni porabi energije cele Italije. To ni malo. In za nas, potrošnike, je pomembno vedeti, uh, da tak prihranek energije pomeni na letni ravni prihranek eh, v višini 490 evrov za eh, energijo in to ni malo. To potrjuje tudi študija iz leta 2015, ki so jo izvedli britanski um, organi in ki so ugotovili, da vsak funt, ki se um, vloži v energetsko učinkovitost, eh, ima 3,8-kratni donos v gospodarstvu. To res ni malo. In um, škoda, da. V bistvu evropska kampanja v Združenem kraljestvu ni bolj poudarjala teh dosežkov, saj to izhaja tudi iz direktive o okoljski zasnovi. No, treba pa je seveda povedati, da so bile izrečene tudi kritike eh, napram tej direktivi in sicer zaradi zamude oziroma zaradi počasnega izvajanja ter sprejemanja odločitev. In sicer leta 2004, ko je bila pripravljena prva okvirna direktiva, že takrat sem bila poročevalka za to področje in imeli mhm. smo eh, zelo dobro ekipo znotraj odbora za okolje s člani kot so Peter Lize in Claude Turmes in da mhm. smo pripravili eh, zelo dober posvetovalni forum skupaj s predstavniki industrije, nevladnih organizacij, vladnih organov in eh, drugih deležnikov zato da bi eh, ugotovili, ali je določen izdelek treba podvreči okoljski zasnovi, eh, energijskemu označevanju mm, oziroma označevanju energetske učinkovitosti. Eh, no in kot sem že povedala, postopek, ki je vezan na vse to, je prepočasen. In to poudarjam v odstavkih 4 in 6 svojega poročila in zato pozivamo komisijo naj to stanje popravi, zato da bodo evropski potrošniki lahko zaupali jasno eh, določenim rokom in um, učinkovitemu delovanju znotraj teh rokov. Uh, Ravno tako eh, bi želela poudariti to počasno spreminjanje usmeritve Evropske komisije in eh, komisar Katajnen je sicer odgovoril na zelo veliko število vprašanj, ki eh, so mu bila postavljena, kar je gotovo dobro. Ampak glede energetske učinkovitosti je komisar tudi povedal, da se je treba osredotočiti na uporabo sirovin in na Eh, zasnovo izdelkov, ki jih bo mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. No in to nas uh, napelje na tretji izziv, s katerim se mora Evropa soočiti in sicer mora ukrepiti in izboljšati nadzor na trgu. Uh, Najprej, treba je preiti iz logike energetskega gospodarstva na, gospodarst, na logiko gospodarstva virov. Pri tem je treba izpostaviti učinkovitost virov, kar je delno že vključeno v delovni načrt komisije pripravljen do leta 2019. Eh, v to je vključenih že cela vrsta izdelkov, od sesalcev do televizorjev in drugih izdelkov z ekranom in tako naprej. Niso za vse izdelke predvideni isti kriteriji, gre seveda za življensko dobo teh izdelkov, eh, pri čemer se predvsem upošteva vidik konca življenske dobe teh izdelkov in možnosti recikliranja. Uh, pri čemer je treba izpostaviti posebno skupino izdelkov in to so prenosni telefoni. Eh, no, glede tega uh, so deležniki na okrogli mizi prejšnji mesec izredno zahtevali, da je treba vzpostaviti nadzor na trgu. To je bilo res zelo izpostavljeno. In številke so res zastrašujoče. Od 10 do 25 odstotkov, ki jih ta direktiva sicer eh, predvideva, ni v skladu z um, omenjenimi energetskimi zahtevami. To je ena četrtina izdelkov in to je ogromno. Uh, to je zapisano v odstavkih od 11 do 13 in zato predlagam, da se razširi uh, evropska baza podatkov, ki se imenuje ICSMS. Uh, in ki je bila zasnovana predvsem za zagotavljanje varnosti izdelkov in ki bi jo lahko, zakaj pa ne, razširili tudi na energetsko učinkovitost. To je pač predlog, ki ga podajam. In za konec še dve aktualni temi najprej to, da bi se vključilo tudi prenosne telefone v delovni načrt komisije in drugič, pač obe temi, ki sta občutljivi, sta eh, povezani, ehm, prehiter potek življenjske dobe izdelkov. Kar zadeva eh, prenosne telefone, je treba povdariti, da imajo ti zelo močan učinek na okolje. Trenutno v Evropi nimamo primernih ukrepov za to in to predvsem zaradi eh, tega mm, zelo hitrega razvoja tehnologije za Eh, prenosne telefone. In uh, zato se zdi zaenkrat nemogoče uh, unesti zahteve o okoljski zasnovi tudi v industrijo in izdelavo uh, prenosnih telefonov, ki se zaenkrat res uporabljajo tako, da se pač telefon uporabi in se ga na to odvrže. In zato je to veliki ziv vključitev prenosnih telefonov v um, programe za okoljsko zasnovo izdelkov. In zato je moje vprašanje, ki ga namenjam tukaj strokovnjakom, kako si to um, zastavljajo, predstavljajo. In uh, na to še. Uh, Poročilo iz julija lanskega leta, kar sem vključila v 18. točko um, svojega poročila in sicer gre za sistem označevanja eh, eh, energijske učinkovitosti, katerega namen je, da se potrošnike informira o življenski dobi izdelka, ki ga kupujejo. Mislim, da je to odlična zamisel, ki jo bomo morali ohraniti tudi v našem končnem poročilu. Hvala. Hvala zdaj pa poročevalci v senci, da bodo še oni pokomentirali poročilo in pa tudi študiji, če želijo. Gospod Gambus je prvi. Sí, muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer. Hvala. Najprej se zahvaljujem kolegici Ris eh, za njeno delo. Mislim, da smo dobili veliko informacij, ki nam omogoča dobro izhodišče za parlamentarno delo na tem področju. Zahvalil bi se poročevalki eh, tudi za pripravljeno poročilo in za to, da si je prizadevala za um, besedilo, ki bi ga podprlo čim več kolegov. Mi se v večini zadev strinjamo s kolegico Ris, um, ehm, naprimer v tem, da je treba spremeniti pogled na ekozasnovo. Um, ehm, zdaj m, poteka eh, prehod evropskega gospodarstva na krožno gospodarstvo. In zato eh, moramo vedno imeti v mislih, da stare rešitve ne delujejo več. Eh, treba je razmisliti o informacijah, ki jih dajemo uporabnikom, treba pa je sodelovati tudi z industrijo in pa z ekonomskimi akteri, ki nam morajo pomagati in ki morajo pravzaprav sami izvajati ta prehod. In zato je treba vedno upoštevati eh, to, da vse čas razpravljamo in delamo na področjih, ki zadevajo vsakdanje življenje ljudi ljudje te proizvode uporabljajo vsak dan. In zato um, je zelo pomembno, kako bomo uredili vprašanje ekozasnove, kajti to lahko prinese prihranke vsem. Um, ljudem je treba zato povedati um, vse, kaj počnemo, treba jih je informirati o korakih, ki jih sprejemati, sprejemamo. No, pa še ena stvar, ki se mi zdi pomembna, um, to pa je, Eh, da krožno gospodarstvo eh, zadeva različna področja. Eh, poročevalka je omenila tudi delo gospoda Katajnena in njegovo predstavitev prejšnji teden. Mm, dobro bi bilo, če bi podpredsednik komisije prišel sem in nam tudi dal jasen signal v zvezi s tem. Zelo težko bi bilo omejiti krožno gospodarstvo in pa uh, okolju primerno zasnovo na eno samo področje. In zato, kot pravi poročevalka, potrebujemo ambiciozen eh, načrt eh, za eh, energetsko učinkovitost in pa krožno gospodarstvo, tako da bomo lahko dosegli naše cilje. In ne moramo gledati na eko zasnovo samo z vidika prihrankov. Mm, treba razmisliti tudi o ponovni uporabi ali boljši uporabi materialov in pa izdelkov. Strinjamo se tudi s tem, da nam direktiva prinaša številne priložnosti, nekatere še niso bile izkoriščene in ne moramo in ne smemo zaostati, moramo biti učinkoviti. Včasih eh, so evropske norme preveč toge in to ne sme biti uvira za to, da ne bi eh, na bolj fleksibilen način pregledovali eh, vse regulative v zvezi z okoljsko primerno zasnovo. In, uh, Na to se je navezala tudi naša poročevalka. Zakaj uh, mobilni telefoni niso vključeni? Ne bi uh, več podaljševal tega svojega prispevka. Uh, zahvalil bi se samo še enkrat za delo naše poročevalke. Hvala za poročilo, ki ga je predstavila. In čeprav se z večino besedila strinjamo, bomo skušali uh, to poročilo še ukrepiti tudi z našimi predlogi sprememb. Hvala. Thank you very much. Hvala. Gospod Paoluči bi moral biti tukaj, pa ga ni, zato ga nadomešča gospa Dali. Hvala. Jaz bi se tudi najprej zahvalila kolegici Ris za osnutek poročila, hvala tudi PRS za njihovo študijo in pa hvala CEPSU in pa Autonomni univerzi iz Barcelone za njihovo predstavitev. Eh, naš poročevalec v senci socialistov in demokratov Pavluči meni, da je osnutek dobra podlaga za nadaljne delo. Eh, ta osnutek že podaja dobre predloge v zvezi z eh, ekozasnovo. Imamo pa tudi nekaj predlogov, kako to še izboljšati. Nekaj predlogov sprememb bomo vložili, v katerih se bomo sredotočali predvsem na naslednje elemente. Eh, najprej nadzor oziroma spremljanje trga. Mislimo, da bi vse države članice morale uporabljati obstoječo bazo podatkov za spremljanje trga. Morali bi si tudi deliti to bazo podatkov. Eh, potem se izvajajo tudi preverbe in eh, to bi moralo biti dostopno vsem. Poleg tega pa bi komisija morala imeti boljši nadzor nad spremljanjem trga strani držav članic. Zato potrebujemo neko Eh, agencijo oziroma neko telo na evropski ravni, ki se bo ukvarjalo s tem. Potrebujemo tudi močnejše spremljanje in nadzor, to je povezano tudi s prostovoljnim sodelovanjem in zadeva tudi izdelke, ki se prodajajo na spletu. E, povezala bi tudi e, energetsko učinkovitost oziroma direktivo za energetsko učinkovitost stavb in pa to direktivo. E, mislimo, da bi boljše povezave tukaj bile koristne in to bi vodilo tudi v ustrezna uh, nadomestila. Mi želimo um, povečati obseg uporabe direktive, ne samo, ko gre za zahteve krožnega trga uh, v odnosu do um, teh izdelkov povezanih z energijo. Mislimo, da bi morali vključiti tudi uh, um, izdelke, ki niso povezani z energijo in ki v prvi vrsti uporabljajo vodo. Želimo tudi ponoviti naš poziv, eh, da potrebujemo neko skupno evropsko schemo za pritožbe, ker je to ključnega pomena za dobro delovanje skupnega trga. Veselimo se tudi nadaljnega sodelovanja z gospo Ris in vsemi drugimi poročevalci v senci iz drugih političnih skupin. Hvala. Hvala. V imenu Gospi Wiśniewskiej, bo spregovoril gospod eh, Pirka. Hvala lepa poročevalki za predstavitev osnutka poročila in no, v imenu gospe Višnjevske bi želel predstaviti naše pripombe. V tem poročilu je govora o izvajanju direktive o okoljski zasnovi in po našem mnenju je besedilo zastavljeno pozitivno. Evropska unija lahko uresniči svoje podnebne cilje in hkrati prispeva k bistvenemu, bistvenemu zmanjšanju izpustov Evropske unije. Tako da eh, s tem prispevamo tudi k krožnemu gospodarstvu. Izdelki, ki se danes uh, zasnujejo, bi torej morali biti dlje časa v uporabi oziroma uh, imeti možnost, da se reciklirajo, ne pa končati v smeteh. Zato bi bilo treba tako zasnovati našo opremo in izdelke, da bi jih lahko uporabljali čim dlje je mogoče. Pomembno je, da pri tem upoštevamo tudi energetsko učinkovitost. To je najpomembnejša zahteva, ki eh, se tu postavlja za nove izdelke. In če se bodo postavljale še druge nove zahteve, bodo te morale biti utemeljene s, s tehnološkimi razlogi ter izvedljive. Uh, pri tem moramo imeti v mislih tudi mala in srednja podjetja in njihove stroške. Ta podjetja ne smejo biti izpostavljena pretiranim stroškom, če želijo ostati konkurenčna. Direktiva o okoljski zasnovi mora tudi prispevati k boju oziroma prizadevanjem za boljšo kakovost zraka. Je pa treba razmišljati predvsem o tem, da bo to res možno uvesti na trg. Gospa Auken. Hvala, gospa predsednica, in hvala, gospe Ris, za izredno dobro pripravljeno poročilo. Res sem zadovoljna, da tu govorimo o teh zadevah in to s iz tega zornega kota. Na zadnje smo namreč o tem govorili med volilno kampanjo in govorili o tem, kaj lahko storimo doma, da k temu prispevamo. Vendar pa se naši državljani dejansko ne zavedajo prednosti te direktive in razmišljajo bolj v smislu, da se Evropska unija spet utika v njihove navade, ki jih imajo doma, ko kuhajo kavo ali kaj podobnega. Tako da sem zelo zadovoljna, da eh, se to direktivo nekako ponovno pojasni. Zelo pomembno je zato, eh, da se to poročilo sprejme in da to poročilo zagotovi uspeh te direktive in zato moramo vzpostaviti neko spremljanje ter izboljšanje nadzora. Spremljati moramo namreč izvajanje direktive in kot pravi gospa Ris, moramo tudi razširiti področje uporabe te direktive tako, da bomo govorili tudi o učinkoviti uporabi virov. To je zelo pomembno. Veste, v danskem parlamentu govorimo tudi o novih računalniških tehnologijah in učinkovita uporaba virov pomeni, da lahko hardver ostane isti, vlaga pa se v spremembo programske opreme. To je prava učinkovitost, vendar pa žal stvari ne potekajo tako še zlasti na področju mobilne telefonije. E, mobilni telefoni e, so programirani za to, da prenehajo delovati in v, eh, v to moramo poseči. Namreč stalno menjavanje telefonov, to je res velik problem. In kot veste, zelo veliko govorimo o recikliranju ter o ponovni uporabi proizvodov, no, tega je premalo. O recikliranju govorimo že leta in leta. In ugotavljamo, da že pri razvrščanju uh, odpadkov in pri zbiranju odpadkov recikliranja ni prav veliko. In zato sem zelo zadovoljna, da smo se lotili te teme. Vsekakor pa moramo biti zelo previdni, saj je direktiva že zastavljena zelo široko in zato tvegamo, da bo to še ena direktiva, ki ne bo delovala zaradi česar bodo uh, naši državljani govorili, da se Evropska unija spet utika v njihovo življenje in da to ni v redu in da jim predpisuje preveč nemogočih zahtev. Zato moramo biti res previdni. Mislim, da se vsi zavedamo uh, zaskrbljujočih tem. Hvala. Gospa Evi. Gospa Evi, hvala lepa. Tudi jaz Se zahvaljujem za to študijo in se zahvaljujem poročevalki eh, za odlično opravljeno delo. Eh, eh, prednosti so tukaj očitne. Dosegli smo že zelo veliko prihrankov osnovne energije, znižali izpuste CO2-ja in izboljšali ravnanje potrošnikov. Lahko pa še veliko storimo in povečamo ambicije tega zakonodajnega besedila. In zakaj to pravim? Zato, ker se seveda strinjam s tem, kar so povedali nekateri kolegi in sicer, da moramo govoriti ne le o energetski učinkovitosti izdelkov, temveč moramo nujno govoriti tudi o učinkovitosti virov, torej materijalov, ki se uporabljajo za izdelavo eh, izdelkov. Dobro vemo, kako lahko v tej začetni fazi pri zasnovi izdelka um, že določimo in uh, ugotovimo, kolikšen bo učinek tega izdelka na okolje v smislu onesnaževanja in to tekom celotnega življenjskega obdobja tega izdelka. In to je treba pravilno zastaviti. Zato se strinjam s tem, kar so povedali tudi drugi kolegi, da je nujno tukaj govoriti o življenjski dobi izdelkov, o um, ponovni uporabi. Uh, starih izdelkov za rezervne dele in, in surovine. In zato bi bilo treba vzpostaviti eh, zavezujoče pogoje za ponovno uporabo eh, surovin in snovi iz izdelkov v natančno določenem časovnem obdobju. Naj eh, citiram študijo okoljske agencije iz ZDA in sicer za deset tisoč uh, kil odpadkov, se ustvari zelo veliko število novih delovnih mest. Eno pri samem zbiranju odpadkov, šest na področju reciklaže, 36 na to pri ponovni proizvodnji in 294 eh, širše v gospodarstvu. Torej, hočem reči, da je učinek zelo visok tudi Eh, na področju zaposlovanja, kar je pomemben podatek za naša podjetja. Vprašati pa se moramo tudi, kdaj bomo imeli tudi nek um, podatek o ogličnem odtu, odtisu eh, proizvodov, kdaj bo to na voljo in kdaj bomo se strani Evropske komisije dobili tudi neke vrste spodbudo, neko podporo za to, da bomo prišli iz gospodarstva, ki temelji na posedovanju določenih izdelkov, na gospodarstvo, ki bo temeljilo na storitvah in ki bo delovalo po načelu ehm, win-win. Um, torej, da eh, bo gospodarstvo zagotavljalo predvsem storitve, s katerimi se bo podaljševala življenska doba izdelkov in um, s katerimi se bo zagotovilo njihov, njihova primerna in daljša uporaba. Hvala. Zdaj pa gospa Grosted. Hvala lepa. No, najprej bi se želela zahvaliti Frederik Ris. Komentarji in argumenti, ki jih je predstavila, so res izredno zanimivi. Ta direktiva o okoljski zasnovi pa se vendarle osredotoča predvsem na zmanjševanje porabe energije in to še zlasti eh, Eh, v času uporabe izdelkov ne ustraja pa dovolj na potencijalu krožnega gospodarstva. Namreč ta eh, faza eh, zasnove lahko omili okoljske učinke, vendar pa ima lahko močan učinek tudi na krožno gospodarstvo in zato bi bilo treba to predvsem spodbujati, možnost za popravljanje in za trajnostno rabo izdelkov, uh, Eh, do konca oziroma izteka življenjske dobe uporabljenih surovin, ki eh, so takšne, da se jih lahko reciklira. Eh, vse to lahko prispeva k konkurenčnosti našega gospodarstva, pri čemer je treba ubrati selektiven in postopen pristop. Tako da, eh, po mojem mnenju, pač odlično poročilo, eh, ki naj vključuje tudi ta vidik. Hvala, zdaj pa gospa Rivazi. Hvala, gospa predsednica. Sama sem bila poročevalka pri pripravi mnenja odbora ITRE in zato se moram zahvaliti gospe RIS za poročilo in tudi za delo poročevalcev v Senci, ki so prispevali k oblikovanju takega poročila. In kar zadeva naše delo v odboru ITRE, bi želela dopolniti gospo Grostet. Namreč mi smo se skušali osredotočiti ne le na energetsko učinkovitost um, in na uh, označevanje, uh, tudi na um, razširitev področja uporabe te direktive ter na določitev kriterijev za okoljsko zasnovo, eh, na učinkovitost virov ter na eh, krožno gospodarstvo, pa tudi na varnost pri tej okoljski zasnovi. No, naj povem to bolj natančno. Ko se govori o trajanju izdelka. Moramo prenehati s, tem, eh, s to družbo izdelkov za enkratno uporabo in preiti na družbo tra, izdelkov za trajno rabo. Na to prenehati moramo s tem programiranim uh, eh, prenehanjem delovanja izdelkov. Uh, Namreč, če lahko dokažemo, da obstaja neka šipka točka v proizvodni eh, verigi določenega izdelka, eh, lahko pride do tega, da bo nekdo pač v nekem trenutku ugotovil, da se uporabljajo eh, goljufiveji načini za to, da se izdelku zmanjša, zniža njegova življenjska doba. Potem pa recikliranje. Če se ozremo na okrog sebe. Eh, mislim, da je nespremljivo to, da se izdelujejo izdelki, ki jih ni možno reciklirati. Poglejte si plastične izdelke. Ogromno plastičnih izdelkov se proizvaja, ki jih ni možno reciklirati in to samo ustvarja kupe in kupe odpadkov. Torej, zagotoviti je treba to, da se bodo vsi izdelki zasnovali tako, da se jih bo dalo reciklirati. No, in na to še, ko govorimo o zdravju, eh, je treba zelo paziti na uporabo snovi in surovin. In poslušajte, kadar preberemo ta podatek, da je 96 odstotkov proizvodov izdelanih na kitajskem, se vprašamo, kaj pa ti vsebujejo. Um, tukaj gre za izdelke od uh, prenosnih telefonov do uh, fotonapetostnih panelov. Um, torej, gre predvsem za to, da se omili oziroma eh, prepove uporabo snovi, ki so za zdravje škodljive in sicer endokrinih motilcev in drugih podobnih snovi. No, potem, kar se tiče trga, se strinjam, da je treba Eh, zagotoviti, da bodo države imele na voljo sredstva za izvajanje nadzora na trgu in komisija mora to eh, tudi nadzirati. Pa še nekaj. Komisija mora imeti možnost, da ugotovi, eh, kje se pridobivajo surovine in materijali, ki se uporabljajo pri zasnovi izdelkov, zato da se bo vključil tudi etični kriterij v zasnovo izdelkov. To je zelo pomembno. No, pa š, glede tega smo v odboru ITRE res imeli zelo živahno razpravo in uh, smo izrazili našo naklonjenost kriterijem, ki so uh, vključeni v to poročilo. Thank you, chair, um, thank you, uh... Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za dosedanjo razpravo. Najprej bi se želel zahvaliti Evropskemu parlama, parlamentu in predvsem temu odboru za to, da že leta podpira to direktivo, ki je prinesla veliko prihrankov v zadnjih letih. Naj se odzovem na točke, ki so jih izpostavili poslanci. Ja, eh, počasen napredek in pa počasen postopek uveljavljanja ukrepov. Ja, eh, to pač zahteva določen čas, 4 do 5 let traja, da um, uveljavimo nek ukrep. Uh, ne nazadnje gre tukaj za močne inštrumente, ki lahko prepovejo vstop izdelka na evropske trge, tako da tega vsekakor ne jemljemo zlahka. Zato takšni ukrepi zahtevajo čas. Se pa strinjam s tem, da bi ponekod lahko pospešili postopke. Kar se tiče učinkovitosti virov. Danes smo že vključili kriterije v določene ukrepe, trenutna direktiva nam to omogoča. Ja, eh, lahko bi naredili več in kot ste lahko razbrali na področju delovnega načrta, skušamo narediti več. Sedaj bomo vključili tudi eh, hladni, eh, hladilnike, zamrzovalnike in pa druge pripomočke v zahteve glede kraj, trajnosti in učinkovitosti. No, eh, res je, da bi z jamstvi lahko eh, izboljšali zahteve glede življenskega cilja. Trenutno imamo recimo to zahtevo za žarnice, za sesalce, vendar pa to zahteva dolgotrajno in zahtevno testiranje. Če bi to lahko opravili z drugačnim inštrumentom, bi bilo o tem vsekakor uredno zamisliti. Uh, razmisliti. Eh, prav tako moramo razumeti, da morajo takšni kriteriji biti izvedljivi eh, in izmedljivi za to, da bodo lahko eh, tržni organi poskrbeli za skladnost. In to me privede do tržnega nadzora kot komisija skušamo finančno podpreti države članice pri skupnih ukrepih nadzora. Tukaj bi želeli narediti več. Komisija je pred Božičem pripravila predlog eh, svežnja za prosto gibanje izdelkov, pravzaprav s tem posodabljamo. Um, schemo tržnega nadzora v Evropi. Trenutno je to v postopku soodločanja in prav gotovo bo do sprejete odločitve, ki bodo vplivali tudi na to direktivo. Še dve zadnji točki. Mobilni telefoni, tudi ti so bili večkrat omenjeni. V delovnem načrtu smo povedali, da si bomo ogledali mobilne telefone in pa druge tehnološke izdelke, kjer je razvoj zelo hiter. No, problem je v tem, da se ti izdelki zelo hitro razvijajo in naši postopki so danes preprosto prepočasni, da bi lahko sledili tem tehnološkim razvojem. Zato moramo najti druge načine, kako eh, vključiti te izdelke v eh, direktivo o ekodizajnu. Potem še programska oprema ja, v zvezi z energetsko zakonodajo, ki je bila sprejeta lansko leto, je parlament vključ vzdrajal pri tem, da posodobitev programske opreme ne sme upočasniti izdelka. No, morda bi lahko čem podobnem razmislili tudi tukaj pri okoljski zasnovi. Eh, no, eh, razširitev obsega. Ja, že danes preučujemo recimo izdelke, ki vsebujejo vodo, prhe, pipe. Veliko izdelkov je takšnih, da so povezani za porabo energije. Ampak zavedati se moramo tudi tega, da eh, gre zato da do največ okoljskega vpliva pride v proizvodni fazi in težko je uveljaviti zahteve glede proizvodnje, tako da to moramo razumeti, ko razmišljamo o rašilitvi obsega direktive. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo spet obema strokovnjakoma, ki sta tukaj prisotna. Tudi gospa Rivazi je imela vprašanje za njiju. Daj vam besedo. Uh, da odgovorite na vprašanja. Um, it seems quite positive towards the directive. Gospa Drabik. Ja, zdi se, da bomo morali biti pri zakonodaji bolj uh, ambiciozni, morali bomo uveljaviti zahteve glede materijalov, ki so izvedljive. No, ampak zato potrebujemo več virov, tako v Evropski komisiji, kakor tudi na področju organov tržnega nadzora. Kaj ti? Če postavljamo zahteve glede učinkovitosti materijala, če širimo obseg uh, eh, materijalov, ki spadajo v to zakonodajo, to pa seveda povzročilo tudi rast stroškov in če bo do. Če bo zaradi tega prišlo do pomankanja tržnega nadzora, bi lahko prišlo do izkrivljene konkurence, če izdelki vstopajo iz tretjih držav. Potem um, mesta za recikliranje. Recikliranje je pomemben sektor. Evropska unija je tukaj vodilnega uh, pomena. Uh, Treba je zadržati materijale v Evropski uniji, zato da bomo lahko imeli nadzor nad uh, obdelavo teh materijalov in treba je tudi okrepiti nadzor nad materijali, ki prihajajo iz tretjih držav in predvsem lahko imajo tudi uh, družbeni učinek. Hvala lepa. Gospod Durani. Ja, različni vidiki so bili tukaj omenjeni. Želel bi izpostaviti enega izmed vidikov, o katerih sem govoril že prej. To se navezuje tudi na naša poročila. Eh, ja, eh, evropski trg je uvoznik izdelkov in pa primarnih snovi in zato se moramo vedno bolj zavedati materijalov, ki jih, eh, ki jih uvažamo iz tretjih držav. naše energetske politike ali pa politike nizkih emisij CO2 eh, včasih oziroma takšne politike v tretjih državah niso vedno usklajene za standardi eh, v Evropski uniji. Mi imamo visok odstotek obnovljivih virov energije. Eh, prav tako Eh, med naše podnebne cilje eh, spada znižene porabe energije. Ampak zavedati se moramo, da se pri pridobivanju nekaterih materijalov porabi zelo veliko mm, energije, če gre za proizvodnjo teh materijalov ali pa pridobivanje teh materijalov v tretjih državah. Predvsem, če recimo njihova energetska politika temeli na fosilnih gorivih. Uh, moramo se zavedati tega vidika materialov. Ni dovolj, da se osredotočamo na področje porabe eh, energije. Tu, to bi želel res poudariti. To lahko ponazorim za preprostim primerom. Analizirali smo recimo um, baker, najpomembnejši trg eh, bakra, iz katerega izvaža Evropa, je trg bakra uh, v Čilu, uh, Eh, včasih je bilo v rudnikih 3 odstotke bakra, sedaj se je eh, ta prisotnost močno znižala. To pomeni, da je poraba tega materijala zelo visoka, pri tem se uporablja več energije in to z mešanico elektrike in pa drugih oblik energije, ki temelijo na plinu, na fosilnih gorivih torej. Eh, v Evropi pa imamo drugačno energetsko mešanico. Torej, ustrajam pri tem, treba je analizirati vse faze življenjskega cikla. Potem omenili ste tudi vprašanje popravljanja izdelkov. Mi ustrajamo pri trajnostni izdelkov, eh, podaljšanju življenjskega cikla. V zvezi s tem bi omenil nekatere študije, ki so bile opravljene, torej ne govorimo o študijah, ki smo jih opravili mi, ampak so bile pripravljene že prej in se zaveza primerjavo prednosti podaljševanja življenskega cikla izdelka oziroma pridobivanje novih izdelkov, ki so energetsko bolj učinkoviti. Na podlagi predhodnih študij je bilo dokazano, da trajnost, torej podaljševanje življenjskega cikla, prav tako prispeva k energetskim prihrankom 5 do 10 odstotkov. Torej ne gre samo za nove izdelke, tudi pri že obstoječih izdelkih je pomembno podaljšati njihov življenjski cikl, njihovo uh, življenjsko dobo. Zato morajo biti na voljo nadomestni deli, to je izredno pomembno. Spodbujati je treba trg nadomestnih delov. No, kar se pa tiče direktive o okoljsko primerni zasnovi, njenih programov in ukrepov, uh, je treba um, spodbujati ukrepe um, razgradnje. Obsolencija, digamos, por uh, eh, inovacijon. Potem uh, obstaja tudi zastarelost zaradi inovacij. Nekateri izdelki postanejo zastareli, preden sploh pridejo na trg. Takšne primere smo videli uh, nedavno. No, z okoljskega vidika bi zato morali biti pozorni na razgradnjo in pa ponovno uporabo njihovih sestavnih delov. Če lahko ponovno uporabimo dele teh izdelkov, če jih eh, ponovno uporabimo, potem eh, ne bi izgubili eh, materijalov zaradi zaradi mm, prezgodnje zastarelosti, ne zaradi ugrajene zastarelosti. Torej. Torej, eh, možnost popravil, to je pomembno, potem eh, obnova, restauracija, vse to prispeva k podaljševanju življenjske dobe izdelkov. Thank you very much. Now, Madam Rees, the conclusion of our debates today. Gospa Res, hvala lepa, gospa predsednica. Bom prav na kratko zaključila. Rada bi se zahvalila vsem, ki so se oglasili za njihov dragocen prispevek k tej razpravi in našemu nadaljemu delu. Um, strinjamo se vsi, glede tega, da si moramo ambiciozno zastaviti to delo in da moramo eh, k temu pritegniti tudi potrošnike. Tudi kar se tiče prenosnih telefonov, se zdi, da se vsi strinjamo, da bi morali tudi te vključiti v, eh, uporabo, v področje uporabe direktive in eh, tudi glede podaljšanja življenske dobe izdelkov se strinjamo, pa tudi m, mm, to, da se um, zagotovi popravljanje izdelkov, kar je omenila gospa Grostet, je seveda točka, s katero se vsi strinjamo, ampak no, tukaj zdaj, kako je že na olimpijskih igrah, eno je prosti program, eno je pa obvezni program, no, ampak um, tukaj smo zaenkrat še v okviru obveznega programa, kar se pa tiče razširitve področja uporabe. Um, Se strinjam z zaskrbljenostjo, ki jo je izrazila gospa Dali glede energetske učinkovitosti in sicer eh, glede neenergetsko učinkovite uporabe izdelkov. No, tukaj moramo biti zelo previdni, da ne bomo preveč obtežili našega dela, saj se tukaj spet dotikamo nadzora na trgu. Povedali smo že, da je vsaj četrtina izdelkov takih, ki ne ustrezajo tem zahtevam in zato eh, moramo paziti, da ne bomo povzročili še več teh odstopanj. Kar se pa tiče stroškov, ja, seveda je um, proizvodnja takih izdelkov dražja, vendar pa ne smemo na to gledati kratkoročno. Srednjeročno je proizvodnja takih izdelkov gotovo lahko uh, pozitivna za gospodarstvo, tudi v stroškovnem smislu. Tako da, ja. Uh, Ukrep je gotovo zelo ambiciozen in tako si ga moramo tudi zastaviti. Kar se tiče komisije, gospod Katajnen eh, se z določenimi točkami strinja, ne pa prav s celoto eh, poročila, ki smo ga pripravili, tako da bomo morali tukaj še marsikaj storiti. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogo sprememb je 16. marec ob 11. uri. 25. ali 26. aprila pa bomo glasovali v odboru. In to nas privede do naslednje točke na dnevnem redu. Gre za umestno oceno programa LIFE. Tukaj imamo cel seznam soporočevalcev, vsi bodo dobili besedo. Če so tukaj, seveda. Okay. So. The, the Začenjamo z so poročevalci oziroma njihovimi namestniki. Gospod Kambuš za gospo Šujico. Hvala, najprej bi se opravičil v imenu gospe Šujice, ki je danes ni tukaj. Govorim torej o njenem imenu. Kot eh, so Predsedujoča skupini za Life eh, se je želela zahvaliti vsem soavtorjem za njihove prispevke. Kakor veste, je program Life edini instrument financiranja, ki je eh, namenjen okoljskim in podnebnim ukrepom. Splošni cilj tega programa je prispevati k posodobitvi in razvoju politik na področju podnebja in okolja. Eh, gre torej za dodano vrednost za Evropsko unijo. Resolucija in pa ustno vprašanje se nanaša na umestno oceno programa LIFE. Eh, to spremlja tudi poročilo komisije, ki analizira prvi dve leti življenjske dobe LIFE in eh, podaja tudi priporočila za nadaljevanje tega programa. Um, Gospa Šujca je dobila na voljo številne informacije za analizo tega programa. Eh, o tem govori v resoluciji in pa v usnem vprašanju. Skratka, eh, dokazana je bila učinkovitost eh, programov. Včasih pa ti programi tudi ne dobijo dovolj finančnih virov ali pa informacij za ustresno izvajanje. Eh, dve državi imata na voljo eno tretjino vse podpore v okviru LIFE v letih 2014 in pa 2015, kar pomeni, da je prišlo do nepravične prerasporeditve eh, sredstev med državami članicami. LIFE je pomemben program za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Gospa Šujca je sopredsedujoča delovne skupine za LIFE, kot so avtorica tega poročila, pričakuje, da bodo programi izboljšani in da bodo se izboljšali tudi postopki informiranja. Ti morajo biti tudi pospešeni. V tem smislu me je gospa Šujica pozvala naj člane odbora Envi eh, povabim k sodelovanju eh, v delovni skupini Life. Na ta način bi um, skupina lahko vplivala na države članice, eh, zato da bodo programi bolj uspešni. Torej, eh, toliko z moje strani, opravičujem se v imenu gospe Šujce, ker eh, je danes ni tukaj. Hvala lepa, gospod Poč, v imenu gospoda Kaputa. Hvala lepa, Nikole Kaputa, danes ni tukaj. Eh, prosil me je naj podam njegove komentarje v zvezi z umestni, umestno oceno programa Life. No, eh, ta eh, program dovolj uspešno izpolnjuje svoje cilje, učinkovit je, kaj ti programi ponujajo dodano vrednost za sredstva, korist za družbo nekaterih programov bo znašal 1,7 milijarde evrov. To predstavlja štirikratni strošek celotnega proračuna za program LIFE. Program prispeva k zaustavljanju izgube biotske raznovrstnosti, zniža stroške neukrepanja zaradi posledic in uh, učinkov podnebnih sprememb. Eh, in dopolnjuje tudi druge programe eh, na tem področju v Evropski uniji. No, ocena eh, izpostavlja tudi tiste vidike, ki jih je treba pri programu izboljšati in ti vključujejo. Potrebna je poenostavitev postopkov za podaljevanje nepovratnih sredstev, potem tudi procese poročanja, treba je zagotoviti bolj enakovredno prerasporeditev sredstev in pa bolj večjo učinkovitost sredstev dve države članice imata več kot eh, eno tretjino proračuna za nepovratna sredstva za program LIFE v letih 2014 in 2015. Potem tretjič treba je okrepiti ulogo nevladnih družb, eh, treba je pospešiti razvi, razvoj programov LIFE in projektov, treba je. Uh, programe bolj strateško usmeriti, zastaviti, zato da bodo bolj usmerjeno dosegali cilje in da bo omogočena večja stopnja koordinacije med udeleženimi strani. In če dovolite, da dopolnim, eh, da dopolnim to, kar je želel eh, povedati kolega Kaputo, treba je tudi oceniti volumen eh, sredstev v okviru LIFE, da predstavlja namreč samo nič cela eh, tri odstotka evropskega proračuna in s tem težko izpolnjujemo dolgotrajne zaveze, eh, ki izhaja z tega programa. Hvala lepa, gospa Grling, je naslednja. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moja skupina podpira vsebino te resolucije. Eh, no, mislim, da komisija ocene ni vzela dovolj resno, ni dala na voljo dovolj podrobne ocene, manjka statističnih in analitičnih eh, podatkov, eh, na podlagi katerih bi lahko strezno ocenili program LIFE. Resolucija dobro povzema te probleme. No, potem pomembno je to, da zagotovimo pravičen sistem prerasporeditve sredstev, torej ne samo geografsko uravnotežen, potem drugič pozdravljamo povdarjanje um, simbioze med projekti. Na ta način bomo lahko bolje uh, izvajali um, okoljske načrte, um, ki so na višjih ravneh, ne samo na lokalni. Potem treba je poskrbeti za robustne podatke. Bistvenega pomena je, da imamo na voljo vse potrebne podatke, zato da bomo lahko v naslednjem krogu pogajanj o proračunu upravičili nadaljni obstoj programa LIFE. Potem povdarili bi eh, tudi potrebo eh, eh, posteriorne ocene teh projektov. Na ta način bi um, lažje analizirali učinkovitost projektov in pa stroške, ki so jih povzročili. Hvala lepo, gospod Eke, naslednji. Ja, danke, frau vorsitzende. Werte kolleginnen und kollegen. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Vedno si prizadevamo za to, da se posamične evropske politike med seboj podpirajo, da se med seboj dopolnjujejo in da na ta način dosegajo optimalne rezultate. Morali bi torej eh, zajamčiti tudi združljivost programa LIFE z drugimi projekti, ki prihajajo iz eh, Eh, Evropske unije, recimo na področju kohezijske politike ali pa kmetijske politike. Glede na poročilo komisije in pa naše resolucije ugotavljam, da s pričom višine proračuna in učinka na okolje eh, skupne kmetijske politike in pa kohezijske politike eh, bi se morali bolj osredotočiti na ti dve politiki. No, ampak drugi soporočevalci so zavrnili to mojo idejo. Pogosto sem presenečen, da omemba skupne kmetijske politike povzroči tako negativno reakcijo pri nekaterih mojih kolegih, predvsem pri konzervativcih. Mogoče jim ni jasno, da program LIFE financira že celo vrsto projektov, ki kombinirajo okolje in pa kmetijstvo. To dejstvo kolegi preprosto ignorirajo. Na srečo je komisija bolj odprta za zagotavljanje učinkov sinergije med life in pa skupno kmetijsko politiko. Eh, polovico Evrope eh, koristimo za kmetijske namene in zato imajo kmeti eh, zelo pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Prepričan sem, da lahko sodelovanje med kmetijstvom in pa lifeom uh, privede do situacije, ki, prines, ki prineše koristi vsem in zato bi moral eh, Evropski parlament te sinergije spodbujati. Hvala, želi še kdo drug besedo? Ne, gospod Dekaderosa iz komisije. Hvala. Najprej bi se želel zahvaliti odboru Envi za to plodno sodelovanje, za dober dialog v povezavi z programom LIFE to traja že 25 let. Projekt smo zagnali leta 92. Program je eh, učinkovit. Eh, imeli smo že pet programskih ciklov in mm, za vsak naslednji cikl smo se učili na podlagi izkušenj in smo mm, program izboljševali. Zato nas ne priseneča, da je umestna ocena za leti 2014 in 2015 pozitivna. No, res je, da je treba upoštevati večletno življensko dobo eh, projektov LIFE. Leta 2016 je bilo samo malo projektov financiranih v sedanjem programskem obdobju dokončanih, ampak to ne zato, ker bi, bili, eh, ker bi zamujali, ampak preprosto zaradi samega Mm, programskega cikla. No, eh, vseeno pa lahko ugotovimo, da eh, je program Life na dobri poti za doseganje rezultatov. Eh, umestna ocena je potrdila, da integrirani programi v okviru Life, torej tukaj gre za, novo, za nov pojav v sedanjem programskem obdobju, ta omogoča Mm, državam članicam, da lahko bolje spoštujejo ključno podnebno in okoljsko zakonodajo. Naj povem nekaj več o teh ključnih integriranih eh, programih. To je bistvenega pomena za izvajanje okoljskih in podnebnih politik, zato imamo usmerjene načrte. Trenutno gre za recimo odpadke, za blažitev posledic podnebnih sprememb, za vodo, za zrak. Eh, in pravzaprav želimo na ta način katalizirati učinek eh, teh programov v širšem geografskem območju. In to na ta način, da spodbujamo ukrepe, ki presegajo eh, obseg Eh, delovanja projekta samega. To tudi mobilizira dopolnilno financiranje iz drugih evropskih programov in s tem zagotavljamo večjo udeležbo deležnikov. Eh, tukaj deloma odgovarjam na vprašanje v zvezi z eh, učinkom sinergije programa LIFE. No, umestni pregled je identificiral tudi nekaj uh, možnosti izboljšav. Uh, izvajanja programa Live nekaj bi lahko dosegli z poenostavitvijo postopkov, to smo že predvideli za obdobje med 2018 in 2020. No, prav tako pa smo slišali pozivi k večji, k večji usredotočenosti projektov programa. To bomo upoštevali pri programih, za, pri predlogih za podaljševanje LIFE-a po letu 2020. Eh, treba je upoštevati izzive, recimo na področju kroznega gospodarstva. Zato bomo potrebovali neko kritično maso financiranja. Eh, po letu 2020 bomo potrebovali tudi nove inštrumente za soočanjem z izzivom eh, neenakomernega ne neenakomernega izvajanja live po Evropi. Trenutno nismo dosegli tega zašeljenega učinka enakomerne prerasporeditve. E, torej, e, komisija pozdravlja vašo resolucijo, veselimo se nadaljnega sodelovanja za parlamentom. Treba je zagotoviti, da bo LIFE e, še naprej pripomogel k izpolnjevanju podnebnih in okoljskih ciljev na evropski ravni in ne nazadnje rekel sem, da z omenjenim proračunom ne moremo pričakovati, da bo LIFE izpolnil vse nove potrebe na področju okoljske in podnebne politike. Velika večina tega financiranja mora še naprej priti iz eh, mainstreaminga ciljev v druge uh, politike in programe. z programom LIFE lahko eh, kataliziramo neke širše ukrepe tudi s pomočjo integriranih eh, projektov, ki sem jih prej omenil. Hvala lepa, želi še kdo besedo v zvezi s tem? Poročevalci? Ne. Potem eh, naj povem, da je 6. marec ob 11. uri rok za ložitev predlogov sprememb. 25. ali 26. Mm, aprila bomo glasovali v odboru Envi. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. Gre za predstavitev osnutka mnenja Marjane Petir v zvezi za spremljanjem uporabe prava Evropske unije v letu 2016. Gospa Petir, izvolite besedo. Hvala, gospođo predsednica. Hvala, gospa predsednica, spoštovani člani odbora. Ko smo vstopili v Evropsko unijo, je večina državljanov Republike Hrvaške, ki so podprli vstop Hrvaške v unijo, imela za eno največjih prednosti Evropske unije vladavino prava. Torej, pomen delovanja pravne države je bila že takrat prva na lestvici naših državljanov in tako sem se lahko prepričala, kako je za državljane ne le naše države, temveč tudi druge držav članic Evropske unije pomembna tema. Spoštovanje istih pravil za vse ljudi v družbi in za vse države članice se je zelo pomembna. Brez tega ni ne uh, varnosti, ne uh, gotovosti, ne vlaganje, ne gospodarstva in tudi ne primerne okoljske politike. Verjamem, da je evropska politika ključnega pomena za ustvarjanje dobrobiti naših državljanov um, po eni strani ter našega gospodarstva po drugi. In zato je enotna uporaba prava Evropske unije v vseh državah članicah bistvenega pomena za uspeh te politike. V letu 2016 eh, smo imeli zelo veliko podatkov o primerni uporabi prava, eh, pa tudi veliko številk priča o problemih ehm, sprejemanja eh, evropske zakonodaje. Pri tem bi želela poudariti nekaj stvari. Povečevanje postopkov za ugotavljanje kršitev v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 in sicer na področju zdravja in varne prehrane. Zato bi bilo treba posebej pozorno spremljati uporabo prava na okoljskem področju, ki ima čezmejno razsežnost ter um, biti na to pozorni tudi pri uh, eh, preuzemanju zakonodaje v bodočih državah članicah Evropske unije. To je, so zelo kompleksne zadeve in zato lahko čim prejšnji prenos evropske zakonodaje v državah kandidatkah lahko prispeva k boljši uporabi tega prava. Um, K čemur seveda lahko doprinesemo tudi s primerno uporabo sistema EU pilot. Vsekakor pa uh, se mi ne zdi alarmantna uporaba prava s strani naših državljanov in podjetnikov. Pomembno pa je, kako se to dejansko izvaja pred. Uh, v odnosu do evropskih institucij. Eh, državljani namreč eh, izpostavljajo težave pri eh, glede dolgotrajnih postopkov, kadar se ugotavljajo kršitve. Zato bi želela, še zlasti kar se tiče področja okolja in varne prehrane ter uporabe prava na tem področju, slišati tudi vaša mnenja in pripombe. Hvala. Um, Najlepša hvala. Zdaj so na vrsti poročevalci v senci. Prvi je gospod Volken. Hvala. Gospa predsednica, hvala kolegici za osnutek mnenja. Nažalost moramo ugotoviti, da se evropska zakonodaja pogosto uporablja z zamudami, to nas veliko stane, ne samo v gospodarskem smislu, ampak tudi uh, uh, pri življenjih ljudi. Veliko ljudi umre zaradi slabe kakovosti zraka, zato ker se ne izvaja uh, direktiva o kakovosti zraka. Tako da danes tukaj govorimo o res pomembnih zadevah. In prišlo je do povečanega števila kršitev eh, na področju eh, varne prehrane in to je zelo zaskrbljujoče. Imamo tudi problem, ki velja za vse države članice. Nekatere lahko z veseljem povedo, da pri njih eh, ti problemi niso tako hudi, ampak problemi obstajajo povsod. In uh, Pogosto so prizadeta ravno področja, ki jih pokriva naš odbor. 1600 postopkov o ugotavljanju kršitev je še vedno odprtih. Um, ehm, 300 več kot v prejšnjem letu jih je bilo v letu 2016. Uh, eh, torej, kršitev je vse več in moramo začeti ukrepati. Državam lahko predočimo jasne zahteve strani evropske zakonodaje, predvsem kar se tiče direktive o kakovosti zraka, ki velja že od leta 2010 naprej. Države so imele več kot dovolj časa, da to direktivo začnejo izvajati. In zato se res ne morem strinjati eh, z mnenjem, da lahko o, eh, toleriramo takšno stanje lahko pa razmislimo o tem, da bi mogoče več pristojnosti dali na evropsko raven, naprimer, ko gre za registracijo vozil, mogoče bi uh, dobili boljšo kakovost zraka s tem v štirih državah. Evropska komisija se je zavezala, da bo postopala hitreje in bolj odločno, ko gre za kršitve. In vsak zakonodajni akt, ki ga tukaj sprejmemo, se mora tudi izvajati. Eh, ne gre samo za sprejmanje zakonodaje, ampak predvsem za njeno izvajanje. Komisija in druge institucije eh, vidijo, da države članice včasih potrebujejo podporo in to podporo jim je treba dati. Kar pa se tiče držav članic, bi rekel, da spet razpravljamo o novem proračunu za Evropsko unijo in države članice bi morale razmisliti o tem, razmisliti bi morale tudi o tem, kakšno vlogo naj ima okoljska politika v okviru evropskega proračuna. Tukaj bi morali imeti uh, dobre in ambiciozne cilje. Sam sem tudi član odbora Juri in naj povem tudi, da potrebujemo tudi Eh, instrumente za kolektivne pritožbe, tako da bodo državljani imeli možnost eh, zahtevati izvajanje evropske zakonodaje. In tako bodo tudi lažje podprli naše delo tukaj. Hvala. Hvala, gospod Gerike, ne. Mogoče kdo za komisijo? Je komisija prisotna? Da, izvolite. Gospod Slutjes. Thank you, Mrs. Chairman. Hvala, gospa predsednica, dragi člani in članice. Mi pozdravljamo pobude strani tega odbora. To je vse v liniji tistega, kar želimo doseči tudi sami in zato izražamo eh, splošno zahtevo, da se na kršitve odzovemo hitreje. Okolje je eno od ključnih prioritet tega odbora, tega se zavedam in zato sem vam tudi hvaležen. Hvala, zdaj pa še gospa Petir, izvolite. Če želite podati kakšen komentar za zaključek. Hvala, hvala vam lepa, gospođa. Najlepša hvala, gospa predsednica. No, gotovo so podatki, ki sem jih predstavila v svojem uvodu, takšni, da nas lahko spodbudijo k hitremu delovanju in hitremu odzivu ter sodelovanju z državami članicami. Sama nisem nikoli za to, da bi najprej nekoga kaznovali. Uh, inštrumenti, tega, eh, ki jih ponuja EU pilot, so se izkazali za zelo dobre in če bodo še transparentnejši in dostopnejši, bodo s časoma gotovo pripeljali tudi do boljših rezultatov. Seveda pa so vse države članice zavezane prenesti direktive v svojo zakonodajo ter jih na to uresničevati v praksi. Na področju okolja imamo zelo veliko težav in lahko opažamo, da tudi to povečano število zadev eh, in postopkov eh, kaže na povečano zavedanje naših državljanov glede njihove možnosti, da sodelujejo eh, aktivno v tem postopku, Pomembno je tudi poudariti, da lahko v postopkih sodelujejo tudi predstavniki gospodarstva in podajati svoje pripombe in predloge. In če bomo pri tem sodelovali vsi, tudi Evropska komisija in vsi pristojni organi Evropske unije, zasebni in javni sektor, državljani in podjetniki, bomo eh, sigurno dosegli tudi boljše rezultate, eh, kar bo šlo v prid zaščiti. Eh, okolja in uprit eh, življenja prihodnih generacij. Hvala. Eh, Strinjam se, da. Hvala, naša draga kolegica. S tem smo tudi zaključili današnji dnevni red. Vidimo se spet jutri ob devetih. Za mnenje gospe Petir pa je rok za vlaganje predlogov spremem 1. marca 2020 ob 11.27. Eh, pa bomo glasovali. Hvala.